Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten die. Pozdravljeni kolegice in kolege, začeli bomo z zasedanjem in začeli bomo s prvo točko dnevnega reda, sprejetje dnevnega reda. In tu imam napoved in sicer 18. točka. To je poročilo Rosi. In to bomo predstavili na prvo mesto za jutri popovdan, drugače bomo imeli zamudo. In s tem je dnevni red sprejet. Druga točka. Tolmačenje je takšno kot eh, ponavadi, nimamo pa tolmačenje v in iz estonščine. Drugi napoved je v zvezi z direktivo kakovosti goril o komitološkem postopku. Nismo imeli večine. In predlog 98 jih glasovalo za, 128 eh, proti in 128 vzdržanih. Sedaj smo, zdaj pričakujemo, kaj bo komisija predlagala. Jutri pa dopoldan bo prisotna ekipa, snemalna ekipa televizijske postaje VDR in 8. marca bo potekal European Water Challenge, takrat bomo izvedli delavnico ob 9.30 v ASP 5G3. In nadaljno delavnico bi tudi rad napovedal. Vse skupaj bo potekalo 20. marca 2012 ob 10. ASP 3G2 in gre za evropski sistem financiranja. Ja. Annahme der Sitzungsprotokolle vom 19. und 20. Dezember. Sprejetje zapisnika seje 19. in 20. december. Vidim, da nihče ne ogovarja, torej je sprejet. Torej lahko začnemo z četrto točko dnevnega leda, reda z poročilom Karla Šliterja. Danes imamo več poročil na dnevnem redu. Današnji dan oziroma dopovdanje v imenu ribištva in pri poročilu Karla Šliterja gre za večletni načrt za stale šlose v Baltskem morju in ribištvo, ki skorišča ta stalež in besedo, kar predajam Karlu Šliterju. hvala. Lepa, danes bi rad govoril švedsko. Losos je nekaj, kar ima dolgo zgodovino, ko se je v moji državi začela industrializacija v 19. stoletju. So v pogodbah delavcev napisali, da ne smejo jesti lososa več kot šestkrat na teden. To pa zato, ker je bila populacija tako visoka, da so pravzaprav lahko jedli samo losos. Večin, danes pa je situacija drugačna. V večini rek v Kolibanskega morja je losos ogrožen. Okoli 90 odstotkov lososov, ki se zdrstijo, se, se zdrstijo v dveh eh, rekah na Norveškem in to sta pravzaprav dva vera staleža čeprav so tudi uh, manjše reke, kjer najdemo losos. Torej, kar smo počeli v zadnjih letih, poleg tega, da smo uničevali habitat in uh, onesnaževali vode, smo zgradili tudi vodne hidroelektrarne, ki so vplivale na uh, njihovo okolje in tako se niso morali več razmoževati kot prej. Torej, veliko je okoljskih razlogov tudi, ki vplivajo na zmanjšanje staleža. Sedaj so bili upravniki hidroelektrana prošeni, da tudi obnovijo staleže, vendar pa je problem v tem, da obstajajo določene genetične vrste v teh staležih. In obnova staleža je um, poceni pri večjih staležih, pri manjših pa je to problem in zato sedaj prihaja tudi do ulova na odprtem morju, kjer se pač zmešajo sorte oziroma vrste redkih in vrste pogostejših um, vrst. Potencial obstaja za to, da bi te vrste se ponovno povečale, vendar če uh, lovimo eh, losos na odprtem morju, potem je težko vedeti, ali res um, lovimo prosto živeči losos ali ži, lovimo neko ogroženo vrsto. Zato sem v osnutku mnenja predlagal, da počasno od, postopoma odpravimo ulov na odprtem morju, kajti popolnoma absurdno situacijo imamo trenutno. Skušamo obnoviti staleže lososa, skušamo jih gojiti v Baltskem morju, zato da obnovimo staleže. To se pa dogaja v rekah. Potem pa losos pristane v morju in eh, ladje jih lovijo na odprtem morju. In to je popolnoma neočinkovito. Zato bi bilo bistveno pametneje, če bi loso slovili v rekah, odkudar prihajajo. Potem bi najreč imeli bistveno boljši nadzor, možnost nadzora ribolova ogroženih vrst. In tako bi lahko res lovili samo tiste vrste lososa, ki niso ogrožene. In tako bi tudi vedeli, ali Eh, lovimo prosto živeče losose ali pa gojene losose. Vem, da potrebujemo dolgo prehodno obdobje, kajti če bomo spremenili pravila, bo to na različne vplive, načine vplivalo na različne države članice. Ampak mislim, da je to edini pristop, če želimo obnovitvi stalež prosto živečega lososa. Kajti določene vrste so zelo močne in žive in sposobne preživeti. In če nadaljujemo z obnovo staleža, je treba to početi z vrstami, ki so genetično najbolj pomembne v teh rekah. In zato moramo biti bistveno bolj učinkoviti z uporabo vero v prihodnosti. Uh, To je torej glavni pomisel, glavna skrb v mojem poročilu. Nadaljna pomembna zadeva je poročanje. Nekatere študije so pokazale, da približno polovica ulovljenega lososa danes ni prijavljena. To pomeni, da kvote in načrti ulova in tako naprej sploh ne deluje kot posledica tega. In potem imamo tu še rekreativni ribolov. Vsak losos, ki se ga ujame z um, rekreativnim ribolovom je pravzaprav vreden veliko denarja, ampak to moramo tudi upoštevati, kajti to zajema kar četrtino ulova. Zato potrebujemo tudi poročanje iz te vrste ribolova. To je treba potem odšteti od nacionalnih kvot, zato da bomo dobili bolj jasno sliko o samem ulovu. Zato pozdravljam predlog komisije, predlagal sem nekaj uh, predlogov sprememb, ampak eh, glavna zamisel je, da se obnovi stalež in da ugotovimo in rečemo, da je lov v, na odprtem morju, torej ulov lososa na odprtem morju, da je to ni dobro in to je pravzaprav glavno, o čem razmišljam. Hvala, sedaj pa Kristofer Fjellner potem pa Justas Palakis, potem Mana. Äh, also Anna Rosbach, äh, für die e- potem pa še Ana Rosbach in kolegica Ferreira. Najprej pa Kristofer Fjellner. Hvala lepa in hvala tudi Karlu Šluterju. Torej, kar se te, tiče prepovedi ulova, zelo so se na odprtem morju. Mislim, da moramo zelo natančno in previdno to gledati, kajti kot eh, rečeno, so to zelo daljnosežni ukrepi in možno je, da je to edini pristop, ki ga moramo sprejeti, ampak. Eh, ne želim se opredeliti za tak ali drugačen način, res moramo skrbno o tem premisliti. Če pa si ogledamo izzive ulova lososa v Baltskem morju, moramo poštevati različne situacije. In kot si rekel, Karl, je veliko genetskih populacij, o katerih moramo razmišljati. Bral sem tudi o težavah, ki obstajajo v določenih rekah, v določenih delih Baltskega morja in morda potrebujemo nek načrt obnove za posamezno genetsko populacijo, ne pa da imamo eno rešitev za vse. To so vprašanja, o katerih bi veljalo razmisliti. Ali bomo res predstavili nek načrt, ki bo prepovedal mešan ulov na uh, odprtem morju za celotno Balsko morje ali bomo šli v večje detalje. To moramo razmisliti. Potem mislim, da je prav, kar si rekel glede tega, da se o ulovih ne poroča. Pogosto je rekreativno ribištvo ključni primer, kar se tiče tudi eh, vrednosti ulova lososa kajti pri rekreativnem um, ribolovu se ujame veliko zelo dragocenih rib in to pravzaprav predstavlja velik znesek celotnih kvot. In to velja za rekreativno no, ribištvo, ker tu pri lososih, ker je losos pa zelo dragocen in zelo zanimiv. Ni pa to nujno glavni problem, to je le del celotnega problema. Moda, uh, je problem v tem, kako zelo eh, privlačen je loso za rekreativne ribiče. In o tem bi veljalo razmisliti. Težko se je spopasti s tem eh, predlogom, s tem mnenjem, kajti predlog komisije ima eno rešitev za vse vrste lososa. Morda pa bi morali biti malce bolj specifični in imeti različne rešitve za različne predloge. Um, probleme in se ne osredotočiti samo na, samo na um, rekreativni ribolov, ampak tudi na druge. Hvala. Hvala lepa, Kristofer Fjellner. Naslednji pa je kolega Falakis. Hvala lepa, predsedujoči. V imenu skupine SND pozdravljam predlog komisije za večletni načrt za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki skorišča ta stalež. Komisija predlaga spremembe upravljanja staleža in ohraniti trajnost staleža in pa tudi ohraniti genetsko raznolikost. Zahvaljujem se gospodu Šliterju za njegove predloge sprememb in strinjam se s številnimi od njih. Vsekakor pa imam tudi jaz določene dvome v zvezi z postopnim odpravljanjem ribolova v odprtem morju. To bi bistveno vplivalo na ribiško industrijo v nekaterih eh, državah članicah, tudi v baltskih državah. In zato bom predstavil predlog spremembe, ki bo upošteval ekološke um, potrebe, ki jih je treba uravnotežiti z gospodarskimi potrebnimi. Eh, ukrepi morajo biti uvedeni, tako da se bo lahko ribištvo še naprej odvijalo in zagotavljalo delovna mesta za ribiče tudi v prihodnih letih. Pogajati bi se morali o zmanjšanju količine ulova, zato da bi povečali možnost večje obnove staleža, da bi pa dosegli tudi trajno ribištvo je treba izboljšati tudi komunikacijo z lastniki lade. Hvala. Hvala lepa. Naslednji za Alde, kolegica Mana. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu za odlično predstavitev te zadeve. Kot smo večkrat že povedali, da so v Balskem morju staleži lososa na zelo alarmantni ravni in tudi, kar se tiče varstva okolja, so tu številni problemi. Tudi um, nedorasle losose so se, število nedoraslih rososov se zmanjšuje, kar bo seveda tudi vplivalo na število staleže oziroma na stalež v prihodnosti. Zato potrebujemo nove ukrepe in zato je predlog komisije zelo dobrodošel in dober. Politika glede ulova lososa mora biti bolj učinkovita, zato da tudi ohranimo posamezne populacije. Zahvaljujem se Karlo Šliterju za odličen predlog. Poročevalec predlaga da gre komisija še dlje pri svojem predlogu in mislim, da je to zelo dobro izhodišče za naše razprave. Posebno problematično se mi zdi mešan ulov v, na odprtem morju, kajti različna resna ustja ne moremo ločiti od drugih oziroma različnih eh, populacij iz različnih rek ne moremo ločiti od drugih. In tako da tak ulov tudi škoduje zelo šipkim vrstam, kot je povedal tudi poročevalec. Zato bi se morali tudi usmeriti v bolj usmerjeno ribištvo v um, izlivih rek in ne ribariti v, na odprtem morju. Na ta način bomo najlažje zagotovili obnovo staležev teh vrst. Seveda pa potrebujemo dolga prehodna obdobja, kot je povedal tudi poročevalec, tako da ne bomo ogrožali uh, eh, življenskih pogojev ribičev. Torej, problematično pri tem poročilu pa je tudi, nas, tudi tema, da ni težko oziroma ni, ni enostavno tudi ukiniti zrejo lososov. ukrepe moramo prilagoditi, preden lahko pridemo do, do popolne prepovedi. Lahko pa podprem pod predloge spremen poročevalca, ki gredo v pravo smer. Hvala. Hvala kolegica Mana za EKR Ana Rospah. Hvala lepa, gospod poročevalec. Tudi sama prihajam iz ribiškega naroda v Baltiku in tudi mene skrbi prekomerno, uh, prekomeren ribolov in pa stalež. Če bomo pa uh, izgubili možnost za ulov eh, v Baltskem morju, pa bomo s tem ogrozili tudi prebivalce tam. Zato se ne strinjam za poročevalce, za številne. Um, države okoli Balskega morja je nemogoče, da nehajo oziroma da okinejo ta ulov. Zato se s tem ne strinjam. Seveda pa uh, ne smemo loviti lososa oziroma ne smemo dovloviti ulova um, lososa v času drstitve. In v teh področjih, v tem času se ribolova ne bi smelo izvajati. Poleg tega pa je treba videti, čeprav se strinjamo s poročevalcem z ulovu, ki se ne poroča, je to velik problem. Čeprav tudi sama prihajam iz družine, ki se je ukvarjala z ribištvom. No, ampak tu pri poročanju moramo res biti dosledni, isto velja tudi za nepravilno um, poročanje, s čemer se skuša izpodkopavati kvote. Ključe, da mora biti tudi, komer, tudi komercialni ribolov. Torej, z večino vašega poročila se strinjam, vsekakor pa se ne strinjam, da ne bi smeli loviti lososa v Baltskem morju. Hvala. Hvala, Ana Rospah. Sedaj pa Satu Asi. Ja. Hvala, poroče, eh, hvala, predsedujoči. Zahvalila bi se Karlu Šliterju za odličen predlog poročila. Zdi se mi zelo pomembno, torej zelo pomembna se mi zdi točka, ki jo je predstavil. Namreč, da je ribolov na odprtem morju zelo učinkovit. vendar pa je treba upoštevati, da ni nekega skupnega staleža, da ima vsaka reka svojo populacijo in svoj stalež in to je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje in to je tudi biološko dejstvo. Na podlagi tega moramo, si moramo prizadevati zaščititi populacije posameznih rek in ne razumem, kakšna druga logična pot bi bila kot to, da se ribolov izvaja predvsem v rekah, ne pa na odprtem morju. Še nekaj, česar kolegi niso izpostavili, pa je, da imamo nekdanje reke, kjer so živeli lososi, ki bi lahko ponovno postale takšne, da v njej živijo lososi, vendar pa so bile zajezene recimo zaradi hidroelektrarna največja reka v, na finskem Gemijoki. Je bila, kolikor vem, najbolj pomembna reka za losose, po drugi svetovni vojni pa je bila popolnoma blokirana z jezom. To je po mojem mnenju velika škoda, da se sploh kaj takega lahko pojavi kar se tiče ribiške politike Evropske unije. Morda ne bomo mogli popraviti teh napak, vendar pa bi rada to izpostavila, saj bi rada, da se zavedamo, da tudi okrepi, ki omogočajo populacijam rib, ki se selijo, da se gibljajo tudi po rekah, ki so trenutno blokirane. In pomembno bi bilo, da se to ponovno vzpostavi in eh, v rekah, kjer so bile ribe pravzaprav iztrebljene, jih te bomo težko vrnili, ampak določene reke pa še vedno imajo eh, stalež prosto živečega lososa. Kar pa se tiče odvisnosti od ribištva, kar se, se pravi ribičev, pa to razumem. Ampak, če želimo zaščititi stalež v posameznih rekah, lahko s tem seveda tudi izboljšamo uh, stalež in situacijo v Balskem jezeru in s tem bo to ponovno v Balskem morju in s tem bo to ponovno vrnilo pomen in možnosti. Hvala lepa, Sato Rasi. S tem smo zaključili seznam govorcev in sedaj bi dal besedo predstavnici komisije, gospe Karli Montesi. Euh, euh, euh, Hvala lepa rada bi se zahvalila poročevalcu za odlično poročilo. Poročilo gre v pravo smer. Gre v smeri splošnega cilja teh načrtov, torej za obnovitev staležev. In seveda želimo te staleže, upravljati uh, trajnostno. Večino predlogov sprememb, ki jih predlaga poročevalec, lahko podpremo. Pri naših predlogih pa smo seveda tudi upoštevali, kateri glavni elementi so nam bili predlagani strani znanstvenikov in Upoštevali smo tudi druge elemente, ki so bili omenjeni tudi med današnjo razpravo, naprimer gospodarski učinki. Se pravi, učinki določenih predlogov. Poročevalec celo pre, gre, gre dlje od nekaterih predlogov, ki jih je podala komisija, predvsem kar se tiče ciljev. kar pa se tiče rekreativnega ribištva, tudi tu smo sprejeli ukrepe na področju kontrole. To so bili ukrepi, ki se nanašajo predvsem na rekreativno ribištvo. Kajti prav to ribištvo pri lososih je v porastu vse, vsi okrepi, ki imajo kot posledico večjo kontrolo rekreativnega ribolova, lahko podpremo. Po drugi strani pa smo skušali vse bistvene elemente za ohranitev staležev podpriti. Pri tem pa želimo upoštevati tudi znanstvene predloge in mnenja in upoštevati tudi argumente povezane z um, gospodarskimi učinki. Toliko strani komisije. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa še Karl Šliter kot poročevalec. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rad zahvalil komisiji. Res sem morda še malce dlje samih eh, predlogih, ampak mislim, da delamo v isti smeri. Gre za to, da bi se stalež divjega lososa čim bolj obnovil v Baltskem morju. In seveda je logična posledica tega, da želimo eh, ukiniti ulov na odprtem morju. Ne moremo pa reči, reči da je to gospodarska slabost. To je pravzaprav gospodarska prednost. Vsi v Evropi govorijo o rasti in govorimo o trajnostni rasti in zdi se mi utopično, ampak v Baltskem morju moramo res zagotoviti trajnostno rast, kajti vsaka riba v morju morda zraste za 15 odstotkov in to je eh, iz gospodarskega vizika veliko, za katerim morda lahko samo sanjamo. In če pustimo ribo, da še, raste še leto dlje, je to krasna naložba. In če res prepovemo ulov na odprtem morju, potem je to v bistvu odlična naložba. To ne pomeni, da bomo stvari zavirali, ampak bodo zadeve bolj očinkovite. Ni smiselno, da na odprtem morju iščemo ribe, če se lahko pravzaprav vrnemo k ustjem rek in jih uh, ujamemo tam. To je dosti bolj učinkovito, porabimo manj goriva in ustvarimo manj izpustov CO2. In To je en vidik. Drugi vidik je pa seveda ta, da moramo čim bolje preprečiti zmanjševanje staleža lososa. In ravno to želim doseči v mojem predlogu. Rad bi dosegel cilje, ki jih je predlagalo komisija in niti še kolak dlje, da se bodo staleži obnovili. Torej, moj predlog, da se ustavi ulov na odprtem morju, nam bo pravzaprav pomagal doseči tako cilje komisije, kot cilje, ki jih predlagam sam. Drugače cilji niso vredni papirja, na katerem sem, so napisani. Torej, pri tej prepovedi gre za to, da, pom, da nam uspe obnoviti staleže in oko, ekološko in gospodarsko je to dobro. To je dobro tako za rekreativne ribiče, kot tudi za komercialne ribiše in tudi za njihova gospodarstva. Torej te številke, torej teh 50 in 80 odstotkov um, povečanja staleža oziroma obnovitve staleža, to so številke, ki jih moramo vzeti resno. In to pomeni, da ne smemo loviti losose v odprtem morju, kajti dovolj je losose tudi bližje obali. In to mora biti glavni eh, gospodarski cilj, tako za rekreativni kot za komercialni ribolov. Veseli me, da smo nekako skladni glede tega, da moramo izboljšati um, poročanje tako za, kot za, za komercialni kot za rekreativni ribolov. In to ne sme Torej, komisija je rekla, da bi tu tudi eh, to pomagalo nekako k eh, povečanju staleža. No, ampak v odprtem morju bomo lahko ribarili le, če bomo tudi stalež bliže rek povečali, oziroma bliže obali. Dve reki na švedskem proizvajata 90 odstotkov um, vsega staleža. To pa enostavno zato, ker na teh rekah ni hidroelektraren. Uh, še dve reki, še veliki sta na švedskem, tam pa so hidroelektrarne in tam je od preostalih 10 odstotkov stale želososa. Torej, v rekah, kjer nimamo teh hidroelektrarn, je na voljo ogromno lososa. Vendar pa moramo doseči to, da bomo obnovili staleže v vseh rikah okoli Balskega morja. To je pomembno. In mislim, da lahko, kar se poročanja tiče, tu dosežemo dober kompromis. Prej pa nisem omenil tega in tudi nisem slišal nič o tem, o 65 centimetrih teh splošno pravilo tako za morsko postrv kot za lososa. Kajti s tem bi lahko bilo poročanje uh, eh, enostavne. Tudi v zvezi s tem bi se veselim slišal vaše mnenje. Razumel pa sem, da se strinjate, da gremo po, v tej smeri, ki jo predlaga komisija v zvezi z obnovitvijo staleža in mislim, da moj predlog prepovedi ribolova v odprtem morju, da je to predpogoj za to, da lahko dosežemo te cilje. Upam, da bomo dosegli dober kompromis. Kar Šluter je torej želel, da se še v zvezi z minimalno mero da besedo komisiji, to se mi zdi zelo pomembno, ker ravno v. Torej, pri ribištvu se pač upošteva z um, minimalnimi merami in tako naprej. In zato prosim komisijo, gospod Antesi, da še enkrat odgovori na to vprašanje. Thank you, sorry. We are taking into consideration this. Uh, torej to bomo upoštevali. O najmanjši velikosti istovarjanja za lososa in morsko postoru. O tem razmišljamo. Vedno bolj se nam zdi, da je najmanjša velikost istovarjanja tudi nekaj, kar vodi k završkom. Tako da je to tema, ki jo je potrebno bolj podrobno analizirati. Lahko bi bilo dobro, kot ste predlagali, da bi imeli najmanjšo velikost istovarjanja za lososa in morsko postoro, da bi imeli enako velikost za oba. Vendar pa potem, če bi povečali to najmanjšo velikost, bi to vodilo do završkov. Tako pa če in o tem razpravljamo, o tej najmanjši velikosti testovanja, to je dober kriterij, ki ga lahko uporabimo pri naših politikah. Smo odprti za analizo tega, vendar pa po našem mnenju v tem trenutku bi povečanje najmanjše velikosti istovarjanja povečalo završke. To se bo zgodilo tudi v primeru staleža lososa. Hvala lepa vielen Dank. Damit Hvala lepa. Tako. Končali smo z razpravo na to temo. Tisti, ki želite prispevati svoje prispevke, ste vabljeni k temu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 27. marec popovdne. 25. aprila bomo glasovali o tem mnenju in potem bomo imeli to na plenarnem zasedanju julija 2012. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je točka 5 na dnevnem redu. Gre za skupno ribiško politiko. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo. To je zelo pomembna zakonodaja, ki je bila sedaj prenešena na nas z Lizbonsko pogodbo in tudi v odboru Envi lahko pomembne stvari prispevamo k temu, kako si predstavljamo skupno ribiško politiko v prihodnje. Poročevalec je tukaj v odboru Envi Chris Davis. Prosim, če predstavite mnenje. Hvala lepa, predsedujoči. Veselim me, da lahko prispevam svoje prispevke k reformi skupne ribiške politike. Kot britanski poslanec to počnem z veliko mero ponižnosti, kajti 70 škotskih mnarjev je bilo, ribičev je bilo kaznovanih prejšnji teden zato, ker so uh, prekoračili kvote skoraj 80 milijonov evrov in šlo je za nekatere vrste rib, ki so jih lovili preveč. Uh, V tem primeru je šlo za bogataše, ki so, bili samo, ki so želeli samo več denarja. Tako so ogrozili staleže rib in so tudi seveda uničili ugled Britancev na tem področju. Seveda si želimo, da bi se ribiči držali pravil, veliko se jih drži, ti pa se niso. Milijon evrov so morali plačati, morda bi morali plačati še veliko več. Reforma skupne ribiške politike, kot ste dejali, je ključnega pomena. Pomembna je za prihodnost evropske okolja in za prihodnost staleža rib. Prvič je parlament tudi so zakonodajalec in bo ključnega pomena pri celotnem rezultatu. Odbor za ribištvo je pristojni odbor, vendar pa tudi naš odbor igra ključno vlogo pri pripričevanju kolegov vsem parlamentu pri podpori ključnim reformam. In potreba je zelo jasna. Komisar za ribištvo je povedal, da bo prek 90 odstotkov desetih letov našega rib, rib, ribega stareža ne trajnostnega. Imamo dve večji težavi preveč zmogljivosti, imamo preveč plovil, ki lovi premalo rib. In naši ministri tudi gledajo na to zelo kratkoročno. Decembra vsako leto se odločajo o kvotah in so kot gladiatorji, ki branijo svoje nacionalne interese, ignorirajo pa znanstvene nasvete vsako leto in pač določajo previsoke kvote. In sedaj vsi plačujemo kazen. Imamo zelo veliko zmogljivost in ribiško industrijo, ki jo veliko krat ohranjajo pri življenju subvencije. Naj se lotim enega mita, da je bilo pred eh, Evropsko skupno ribiško politiko vse perfektno. V moji državi tudi tako nismo netipični. V 50-ih letih smo imeli največji zlo, potem smo dobili večje ladje, tehnologija je bila vedno boljša in stalež se je zmanjševal, naslednji dve desetleti, dokler se nismo pridružili Evropske unije in smo se zavezali skupni ribiški politiki. Uničili smo naš ribi starež mi sami in eh, skupna ribiška politika veliko let ni pomagala, vendar pa, če smo pošteni, so razmere sedaj veliko bolj stabilne in imamo tudi nekaj zgodb po uspehu. Naprimer, um, v Baltiku in v Atlantiku se je izboljšal starež polenoke in tako dalje. In se celo govori o tem, da je ta stalež trajnosten. Vendar pa veliko je potrebno še storiti in komisija predlaga velike spremembe. Želi imeti trajnostne načrte za upravljanje za ribe staleže, ki bodo temeljili na znanstvenih nasvetih. Želimo si bolj trajnostnega vlova do leta 2000. 15, to je ambiciozno, vendar pa dosegljivo, ne želimo si več prelova. Tako bi potem tudi končali z završki komercialnih rib. Skoraj 80 odstotkov v ekstremnih primerjih eh, rib se zavrže strani nekaterih ribiča. To je slaba praksa, to je tudi nemoralno. Komisija želi znižati zmogljivost in želi povečati uspešnost tako da bi na primer od držav zahtevali letno dodrovanje ribolovnih možnosti in da bi tudi imeli prenosljive ribolovne koncesije. V ZDA in Avstraliji so že veliko storili na tem področju. Potem bi naj veliko storili tudi regionalni organi, ne pa Brusel. Nekateri trdijo, da so predlogi v uredbi taki, da niso dovolj specifični, vendar pa gre za to, da gremo od spodaj na zgor. Regionalni organi morajo povedati, kaj si želijo in prevzeti pobudo. Komisija želi tudi spodbujati ribogojstvo in predlaga tudi veliko više standarde za plovila Evropske unije, ki lovijo na odprtih morjih in potem bi naj tudi črtali subvencije. Saj kot smo videli v zadnjem poročilu računskega sodišča, to stane zelo veliko denarja, ne zmanjša pa zmogljivosti naših ribiških flot. Sredstva bi naj namenili raje pomoči, pomoči ribičem, da dosežejo standard Evropske unije in da se prilagodijo spremembam. Predlogi komisije so radikalni, odločni in mislim, da so lahko učinkoviti pri obnovi staleža in si zaslužijo našo podporo. Več kot 100 predlogov sprememb je. Želimo izboljšati predloge komisije in zapolniti nekatere vrzeli. Mislim, da lahko veliko teh predlogov spremenim komisija podpre. Na kratko, želimo imeti zdravo ribiško okolje, zdravo morje bo pomenilo tudi zdrav ribi stalež. Želim si iti prek minimalnega kriterija za trajnostno ribištvo, da ne bi samo zniževali ribištva in zmanjševali smrtnosti ribištva. Želim si, da bi naša ribiška industrija bila kar se da močna. Želim si veliko rib, veliko velikih rib. Na sestanku včeraj je komisar za ribištvo dejal nacionalnim parlamentarcem, da je sedaj v sredozemlju velik trg za majhne ribe. Govora je bilo o tem, da ribiči lovijo ribe, ki so premajhne za odlov. To je noro, morda bi morali imeti preprost slogan. Preden jih ulovimo, naj ribe izvajajo, imajo seks ali kaj podobnega. Želim torej potem zajeti vse vrste, ne samo komercialne. Mislim, da imamo tudi široko soglasje v parlamentu da bi morali završke prepovedati ne zaradi teh univerzalnih podatkov komisije, vendar pa zaradi praktičnih podatkov, ki imamo trajnostne načrte. S tem se strinja tudi boj za ribištvo. Veliko krat ribiči govorijo, da želijo prepovedati završke, da pa samo s prepovedjo bi to lahko dejansko storili, da bi potem imeli opremo, ki bi bila bolj selektivna in ki bi jo potem lahko uporabili bolj učinkovito potrebujemo tudi boljše znanstvene dognanje, da bi pripravili te trajnostne dogoročne načrte. Države članice morajo to pripraviti in naj bi to pripravile že pred leti, vendar pa tega niso storile. To se mora spremeniti in predlagam kazni za države članice, ki niso opravile svojega dela. Smo so zakonodajalci in moramo imeti končno besedo o vsakem od trajnostnih načrtov. Lizbonska pogodba daje pooblastila za kvote svetu. Vprašanje je, kako naj omejimo ministra, da se bodo držali znanstvenih dognanj. Kar nekaj na svetu pravnih služb sem upošteval in upam, da bodo predlogi sprememb doprinesli k temu. Prav tako gre za ribiške koncesije, ki so zelo pomembne. Mislim, da ne bomo imeli ene evropske scheme, imeli bomo 27 ribolovnih schem in vsaka bo pripravljena strani države članice. Vsaka bo potem upoštevala nacionalne pomisleke. Če želimo pomagati majhnim ribičem, moramo zagotoviti, da bodo samo aktivni ribiči imeli te dovoljenice, ne pa naprimer nogometni klubi ali podjetja za nepremičnine. Če bomo osredotočili te dovoljenice v rokah samo nekaterih, potem bo ta prenosljiva ribolovna politika prinesla uspeh. Navedel sem nekatere omejitve, ki jih lahko vedejo države članice, če želijo. Seveda pa lahko krivijo Brusel in ne smemo jim olajšati življenja skupna ribiška politika mora najti rešitve za veliko težav. In nekatere nevladne organizacije, ne vse, pravijo, da ni drugih alternativnih možnosti, ki bi delovale. Težava pa je s tistimi, ki niso pripravljeni imeti ribiške politike, ki bi se lotila naših težav. E, nekateri veliko izmed nas želi pomagati manjšim ribiškim plovilom. 70 odstotkov zaposlenih v tem sektorju je na manjših plovilih, vendar pa učinek, njihov učinek je zelo majhen. Eh, zato so odgovorne države članice, ne pa komisija, da določi kvoto. Tudi moja država je slaba na tem področju. Krok 4 odstotkov naše kvote dodeljujemo eh, manjšim ribičem. Švedska veliko več. To je zelo zanimiva primerjava. In končno, vse glede ribiške politike mora biti pregledno in odprto javnemu nadzoru. Ne smemo nič skrivati. Tudi zato sem vložil predloge sprememb. Po vsem parlamentu vsi pravijo, da si želijo trajnostne ribiške politike, vendar pa v praksi se komisija sooča z močno opozicijo, veliko držav članic, ki želijo blokirati resne reforme in nadaljevati tako kot do sedaj. Potrebno jih bo prepričati, morda tudi premikastiti, če si želimo trajnostne ribiške politike. V parlamentu se lahko združimo prek političnih skupin in lahko izvedemo ambiciozno reformo ribiške politike. Zelo enostavno je kritizirati, vendar pa potrebno je sedaj sprejemati odločitve. Tisti, ki ne marajo predloga, morajo podati specifične alternative. Prav tako moramo zajeti tudi tiste poslance, ki jih morda ribiške vprašanja ne zanimajo. Gledam v smeri gospoda Zeberja, avstrica, ki pač nima velike ribiške flote. Potrebujemo podporo tudi ne ribiških narodov če si želimo reforme in da bomo vsi imeli ribe, ki jih jemo. Ne moramo nadaljevati tako kot do sedaj. Če ne bo rib, ne bo tudi ribičev. Pa ni treba, da je tako. Moramo upoštevati znanstveno dognanje, sprejeti prave odločitve in eh, pripraviti politiko, ki bo prava, trajnostno gledano. Tako bomo imeli zdrava morja, uspešno industrijo in veliko rib za prihodnost. Hvala lepa. Vielen Dank. Hvala lepa, Chris Davis. Čas odločitve je napočil. Moramo razpravljati, kako bomo nadaljevali. Naslednji Filner, ALS, potem pa McEvans, SND. Filner, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, Chris. Po mojem mnenju, je križdevec dramatičen, včasih ekstremen in pretirava. Vendar pa v tem primeru ima prav. Zelo prav ima. Veliko razprave že bilo. Sedaj pa sem zelo zadovoljen, da ste vi pristojni za to temo v tem odboru. Ne bom ponavljal, kar ste dejali, ker skoraj vse podpiram, vendar pa po mojem, če ne bomo sedaj uredili zadevo, ne bomo dobili druge priložnosti. In komisarka za ribištvo, ko pravi, da 91 odstotkov rib eh, že na meji preživetja v desetih letih, da je to dovolj veliko opozorilo. In omenili ste Polino v Kopalskem morju. To deluje. Še ne pred veliko leti smo imeli na švedskem razpravo, ali naj bi prepovedali uh, lov na polenovko v Baltskem morju, ker se je zdelo, da bo izumrla. Sedaj pa se govori že o tem, da je ta ribolov trajnosten in to je dobra politika, dobro upravljanje, prava politika. Zato sem, čeprav smo v dramatičnih razmerah, predvsej optimističen, ker vem, da lahko zadeve spremenimo. Najpomembnejša stvar, ki jo lahko stori ta odbor, je, da podpremo pobudo komisarke in komisije. Kaj ti mislim, da gre v pravo smer, v celoti gledano, vaši dodatki. To bi lahko podprl, morda bi se osredotočil na tri zadeve, ki se mi zdijo pomembne. Regionalizacija prva. Čeprav je to na tehnični ravni in gre za pravne vidike in je to težko izvesti, mislim, da je ključnega pomena, da povečamo legitimnost politike, da bodo ljudje, ki so vključeni v to, vključeni tudi v sprejemanje pravilni, da bo to prilagojeno realnosti, kajti če ne bomo zagotovili tega, potem ljudje tudi pravilne bodo upoštevali. Zato mislim, da je regionalizacija ključnega pomena. Drugič, prenosljive ribiške kvote. Mislim, da je to dobra zamisel in pozdravljam, da bi naj to bilo obvezojoče za države članice. Izvajanje. Kako bodo to izvajale, pa naj bo prepoščeno državam članicam, kajti vsi dokazi kažejo, da to deluje. In mislim, da bi potem, ko imamo te programe za razrez ladi, lahko te nadomestili, ker so to samo subvencije, ki gredo v nič. Če pa bi sedaj regulirali prekomerno zmogljivost in bi uvedli prenosljive eh, ribiške kvote, bi to bil pravi instrument. Tudi celoten koncept, ki ga imamo, ni pravi. Potrebno je pač eh, vključiti v to tudi ljudi. Če niso vključeni, potem jim ni mar. Če pa bodo lastniki kvot in bodo lahko jih tudi prodajali, mislim, da bomo videli tudi izboljšavo v ribiški politiki, kot smo to videli, mislim, da si dal Avstrija, mislim pa si Avstralijo, pa tudi na Danskem in Norveškem in druge. Mislim, da si moramo gledati tudi mm, ribiške sporozume s tretjimi državami. V zadnjih nekaj mesecih smo jih izboljšali z glasovanjem v parlamentu, vendar pa še vedno menim, da je ključna zamisel ta, da morajo evropski ribiči upoštevati enaka pravila, kjerkoli že riparijo, še posebej, če mi davkoplačevalci plačujemo za to. In kjerkoli že ribarijo, morajo prevzeti enako okoljsko odgovornost, kot če to počnejo v vodah Evropske unije. Nimam prav veliko predlogov sprememb, o katerih razmišljam, vendar pa Imel bi jih še prav posebno na področju sodelovanja med državami članicami, zato da bi zagotovili, da tiste države članice, ki si razdelijo ribolovni napor, tudi sodelujejo pri tem. Vendar pa najpomembnejše je, končal bom tako kot vi, da ta odbor morda ne prevzame formalne vodilne vloge, ampak vsaj moralno. Majhna skupina politikov, tako parlamentu kot eh, na strani vlade, je bila vključena v to politiko. Potrebujemo pa več ministrov, ki bodo vključeni v to, ne samo ribiške. In potrebujemo tudi več poslancev, ki bodo vključeni v to, ne samo tisti, ki se ukvarjajo eh, z ribolovno politiko ribiško politiko. Kajti, če ne bo tako, se stvari ne bodo spremenile in nam ne bo uspelo, ne bomo dobili druge možnosti. Tako da hvala lepa, odlično upravljeno kriz in držimo se tega. Fjellner. Hvala lepa, Fjellner. Sedaj pa Linda McKeven, potem pa Buzz Eichhout. Linda. Hvala lepa. Strinjam se s Kristoferem, da je to ena najpomembnejših tem. Strinjam se tudi s Krisom v tem drugem delu mandata odbora. To je mnenje. Včasih ni bilo tako pomembno, sedaj pa imamo soodločanje. In strinjam se, potrebujemo veliko razpravo o tem vprašanju. Preveč priročno je bilo za ministre, za ribiče in eh, lokalne skupnosti, da krivijo skupno ribiško politiko in Bruselj. Mislim, da ta zakonodaja sedaj daje vsem možnost, da izvajajo svojo odgovornost in da opredelijo, kaj je ustrezna ribiška politika za Evropo. Nacionalne vlade in ribiči bodo tako lahko tudi prispevali svoje. Podpiram večino tega, kar predlaga Chris o predlogah sprememb, strinjam se z njim, da je najpomembneje ohraniti ribe za prihodnost in da je potrebno utemeljiti upravljanje teh ribih staležev na znanstvenih dognanjih, ne pa na barantanju, vsakoletnem barantanju ministrov o kvotah. Vse predloge smem, ki jih je uložil v tej smeri, lahko podpremo. Mislim, da moramo biti odločni glede završkov. Slišim, da je to zapleteno, da je to, kar je komisija predlagala, realistično, vendar pa ne vidim alternativ. Vsi tisti, ki govorite, da to ne deluje, potem pa predlagate nekaj, kar bo delovalo. Kako naj ustavimo težave, ki jih je omenil, kar, ko je govoril, eh, kakšne so alternative? V moji državi smo imeli veliko kampanjo proti završkom. Eh, zelo ogleden kuhar je o tem govoril. In eh, vseeno čakamo na alternative. Kaj je tista alternativa? Kako lahko obranimo mm, naše ribe? In potem, kar se tiče prenosljivih ribolovnih koncesij. Vem, da obstaja široka razprava o tem, moramo o tem še razpravljati. Vendar pa jasno je, da sistem, ki ga imamo sedaj, v moje državi izredno ne jasen. Vlada ne ve točno, kdo ima koncesijo, tega ne vedo okrog 94 do 96 odstotkov je v lasti 23 proizvajalcev, samo 3 do 6 odstotkov je v lasti manjših ribičev, ki delajo v manjših lokalnih ribolovnih skupnostih, o katerih veliko slišimo. In ti ribiči želijo imeti več kvot. Če to želijo, morajo potem plačati tem organizacijam proizvajalcev Potrebno se je torej ogledati ta sistem prenosljivih kvot. Slišimo o nogometnih klubih, da naj bi imeli vlasti to in tako dalje. In ljudje pravijo, da to ni res. Vendar pa kdo ima vlasti te kvote? To je javna last, to ni zasebno. Tako da moramo zagotoviti večjo preglednost. Mislim, da je škandalozno, da ne vemo, kdo je imetnik pravic. Če bomo imeli prenosljive kvote, mora to biti na popolnoma drugačni podlagi, kot jo imamo sedaj. Prav tako si moramo ogledati sistem, ki bo nagreval tiste, ki zadeve počnejo prav. Na šetlanskih otokih, eh, kri se govori o tem, da so kaznovali kar nekaj ribičev da je bilo ogromno nezakonitega dobička, kaznovali so jih s 5 milijoni funtov, naj bi bilo pa tega dobička krok 60. Torej, kje je ta razlika? So torej tisti, ki se držijo pravil in sistem morate nagrajevati. In mislim, da moramo zagotoviti, da bo sistem deloval. Želimo si trajnostnega razvoja in želimo pomagati tistim ljudem, ki investirajo v naše prihodne finance. Sedaj pa bi vprašala še komisijo o decentralizaciji, regionalizaciji. Strinjam se za mislijo, ki tiči za tem, vendar pa v zakonodaji se mi zdi, da ni jasno zapisano, kako bi to storili. In to me skrbi, ker ni to zapisano v zakonodaji, se bodo temu lahko ljudje izognili. Naprimer, govorimo o potrebi po večletnih načrtih, ni pa jasno, kako bi to delovalo. torej predvidevamo, da gre za načrt za Severno more, za Balsko more in tako dalje. Vendar pa kdo mora dati pobudo? Kdo bo financiral sekretarjat teh organov? Kdo bo pisal te načrte? Kakšni so roki za izvedbo teh načrtov in kako bo to nadzorovano? Kako naj to deluje, če pa imamo pogodbo, kjer komisija potem nadzoruje države članice na evropski ravni, bi morali to bolj odločno navesti v zakonodaji in morali podati predloge smeri po tej smeri. Sicer bomo sprejeli zakone, čez dve leti pa bomo se spraševali, kdo mora prevzeti pobudo. Torej, kdo jih naj nadzira. Bi to moralo biti omenjeno v zakonodaji? Mislim, da si moramo ogledati tudi možnosti podpore pri obaljnim skupnostim. Govorimo o teh skupnostih v kontekstu ribiške politike, vendar pa velika podjetja ne investirajo v to skupnost. So zelo oddaljeni od lete. Zato podpiram zamisel komisije, da bi naj financirali in podpirali tudi obaljne skupnosti. Še ne časa nismo omenili, morda to ni potrebno umestiti v to zakonodajo, vendar pa mi kot poslanci se moramo pogovoriti o tem, ko govorimo o ribiški industriji. Ker za delovne pogoje zaposlenih v tej industriji. Ko govorimo o tem, veliko krat govorimo o pomenu ustvarjanja delovnih mest v ribiški industriji. Vendar pa sprašujem, nisem še dobila številke, kakšen je delež tistih, ki delajo v tej industriji iz tretjih držav, iz Indije, iz Filipino. Ljudje, ki niso dobro plačani, čeprav delajo na odprtem morju, ne dobijo, naprimer, britanske minimalne plače pridejo za nekaj mesecev, se vrnejo, nimajo pravic v našem sistemu. Vem, da je komisija pred eh, kar precej leti želela uvesti zakonodajo na tem področju, vendar pa to se še vedno ni zgodilo. In o tem tudi ne govorimo v parlamentu. Veliko krat se izogibamo vprašanju delavcev, ki delajo na morju, pa nimajo pravice priti na kopno in nimajo zagotovljenih pravic. Mislim, da je sramota, da v 21. stoletju dovoljujemo to izkoriščanje. In to tudi ne pomaga v naših skupnostih. Mislim, da si moramo to ogledati. In končno, mislim, da ima Chris prav, to je velik test za parlament. Prvič imamo soodločanje glede ribiške politike, tako da izgovorov ni več. Ne bomo mogli več kriviti ministrov in komisije, ministrov pri določanju letnih kvot pred Božičem. Tako da upam, da bomo odigrali našo vlogo, ki je pomembna kot odbor Envi. Moramo si ogledati naše interese in konec koncev, če ne bomo imeli trajnostne ribiške politike in lahko že slišim ogovor strani sveta in komisije. Svet eh, seveda ne more reči samo, da se ne strinja s komisarko Damanaki. Potrebno je podati alternativne predloge, dodatne predloge možnosti. Če jih ne bo, potrebno jih je dati na mizo, potem ne bo dobro. Mislim, da se moramo zavedati tudi tega, da če bodo države članice lahko zavlačevale dovolj dolgo, potem nam bo zmanjkalo časa v parlamentu. Na to upajo. In tega ne smemo dovoliti. To je najboljša možnost od začetka skupne ribiške politike, da jo reformiramo in to je naša odgovornost, da to tudi storimo. Hvala lepa. Äh, hvala lepa, Linda McEwan. Sedaj pa Bajs Aikaut za zelene. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa, Kris, za to poročilo o zelo pomembni temi. In upajmo, da bomo prevzeli odgovornost, Linda, kaj ti povsem se strinjam s teboj. To je priložnost in trenutek, da se vključimo v to zadevo. Tega ne smemo prepustiti odboru za ribištvo. Prav tako kot uh, se odbor za kmetijstvo ne more edino ukvarjati s kmetijstvom, kajti uh, če uh, bomo eh, vključeni tudi mi, potem bo dejansko parlament se dobro odrezal. Sedaj pa nazaj k ribištvu. Kris, hvala lepa za tvoje poročilo in iz, iz vidika zelenih lahko do velike mere eh, podpremo uh, največjo, največji trajnostni donos in pa druge stvari, ki si jih omenil. To, da mislim, da sta tu dve poglavitni vprašanja, o katerih, o katerih se moramo pogovarjati. Uh, in odbor Envi si mora pogledati te dve eh, vprašanje. In to je zmogljivost eh, plovil in pa prenosljive eh, ribolovne koncesije. To sta, ta dva vprašanje, to sta te dve vprašanje. Najprej zmogljivost flot. Tega nismo prav pogosto omenjali do sedaj. Toda mislim, da je to ključni problem. Imamo preveč prevelikih ribolovnih plovil. In zato moramo storiti nekaj glede zmogljivosti. In to bo pogledno vprašanje, s katerim se bomo morali ukvarjati. In sedaj razmišljam o tem, kako bi lahko okrepili ta del v poročilu, kajti mislim v resnici, da je to poglavitni vidik. Potrebujemo analize o tem, koliko ladi imamo in kakšen je njihov vpliv na prelov in katera plovila so tista, ki najbolj škodujejo okolju in tista, ki najbolj škodujejo okolju, bi morali takoj umakniti iz flote in spodbujati bi morali eh, tišne flote, ki so boljše iz okoljskega vidika. Torej, potrebujemo analizo in programe za znižanje števila plovil in pogledati se moramo, katere bomo umaknili iz sistema. Mislim, da bi se morali bolj osredotočati na to tudi v eh, večletnih načrtih. Vključiti bi morali tudi oceno zmogljivosti plovil v odnosu do virov. Potrebujemo strategijo, kako bi eh, znižali preveliko zmogljivost v teh letnih načrtih. To je zelo pomembno vprašanje in na tem bomo delali. Torej, zmogljivost flot, to je eno vprašanje in sedaj drugo vprašanje. Prenosljive ribolovne koncesije. To je razborljiva razprava, vsi vemo in poznamo številne argumente iz te razprave, ki so zelo čustvene narave. Poznam krise gospoda Fjellnerja. Gospod Fjellner, kris eh, morda eh, vedno pretirava, ampak ima vedno prav in ob koncu je zelo zmereno razprave in tako ga poznam. In kar se tiče prenosljivih ribolovnih koncesij. Vem, da si kritičen do nekaterih stališč eh, nevladnih organizacij, ampak da hkrati trdimo, da prenosljive ribolovne koncesije eh, prispevajo k temu, da znižamo zmogljivost eh, plovil. To je nesmisel. To ne deluje tako. Pogledati si je treba, kaj so zmogljivosti in vemo, kaj so problemi. In iz izkušnje vemo tudi, da prenosljive ribolovne koncesije ne nižajo zmogljivosti flote. Naprimer, nizozemska, tukaj imamo te prenosljive pravice, pa še imamo še vedno velike težave z preveliko zmogljivostjo eh, flote na nizozemskem. Torej, če želimo rešiti to, eh, eh, ta problem, potem ne trdite, da to lahko storimo preko prenosljivih ribolovnih koncesij. Potem pa je tu še temeljita razprava, poglavitna razprava o tem, kaj so ribe. Ali je to blago, ali pa je to eh, naravni javni vir. In iz mojega vidika so ribe naravni javni vir. In zato moramo biti eh, previdni, ko to komercializiramo preko prednostljivih ribolovnih koncesij. In potem je to še drugo vprašanje. Pomankanje preglednosti pri prednostljivih ribolovnih koncesijah ta hip. To je poglavitni problem, če bo to takoj obvezno za države članice. Mislim, da bi se morali ukvarjati sa pravico do ribolova in pa, da mora biti ta ribolov trajnosten in okoljoprijazen. To mora biti izhodična točka. In šele potem lahko razmišljamo o merilih. Namreč, da bi moralo ribištvo prispevati k lokalnemu gospodarstvu, da bi morali imeti a, tudi omejitev završkov in tako naprej. Poleg tega bi se morali ukvarjati tudi z eh, poškodbami eh, morskega dna in tako naprej. Ali pa govoriti bi morali o potrabi, o porabi goriva in pa o tem, ali je eh, ribištvo zakonito ali ne. O vsem tem bi se morali pogovarjati in vse to bi moralo biti merilo za to, ali lahko ljudje dobijo pravico do ribolova ali ne. To je jedro. Potem pa lahko razmišljamo o sistemu, ko bi imeli prenosljive ribolovne koncesije. Toda nisem prepričan, da bi moralo biti to obvezno, tako kot je to sedaj obesedeno. Kajti do sedaj smo imeli velike težave z ustrojem prenosljivih ribolovnih koncesij. In če se ne bomo najprej ukvarjali s temi vprašanji, če ne bomo najprej tega rešili, potem ne moramo tega uvesti na obvezen način v novem sistemu. Torej, mislim, da bi morali biti mnogo bolj kritični, potrebujemo več analiz, mislim, da moramo o tem mnogo bolj črpno razpravljati. To da na koncu, če mi iz odbora in vi se bomo ukvarjali z zmogljivostjo flot, In pa, če bomo imeli mnogo boljšo razpravo o možnosti prenosljivih ribolovnih koncesijah, potem bomo v resnici prispevali. Potem bo naš prispevek dober, naš prispevek, ki ga bomo potem podali odboru za ribištvo. In rezultat bo ta, da bomo izboljšali skupno ribiško politiko. To pa v resnici nujno potrebujemo. In veselim se Krisa in vseh drugih, eh, veselim se eh, odlične razprave z vami. Upam, da bomo izdelali predlog, ki bo dejansko nekaj spremenil. Hvala. Vielen Dank, Bas Eichhaut. Jetzt erhält für die ECR-Fraktion das Wort Martin. Martin Kellenan, ECR. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi rad eh, opravičil Julie Gerlinga, ki danes ne more biti z nami. In prosila me je, da povem stvari v njenem imenu. Rad bi se zahvalil Krisu za njegovo delo ne bom šel tako daleč kot Bas in rekel, da se strinjam o vsem in da ima vedno prav, ampak nedvomno gre poročilo v pravi smeri. Pravzaprav so pred nami zelo eh, izzivalna vprašanja in parlament bo moral to zadevo urediti. Obstaja pa velik interes, da bi to kar obšli, zlasti. Ja, v odboru za ribištvo. Zato mislim, da je pomembno, da bi ta odbor in vi odigral svojo ulogo in usmeril politiko v pravi smeri. Kot so povedali številni kolegi pred eh, menoj, je, je bila skupna ribiška politika precejšnja katastrofa, ki ji je spodletelo. Mikroupravljanje je spodletelo, eh, prihaja do prelova, ki je zelo razširjen v celotni Evropski uniji. In seveda to ni pomagalo niti ribiški industriji, ki je v gospodarsko zelo krhkem položaju. Naša politična skupina, kot številni drugi, ki so danes govorili, je zavezana k koreniti reformi. Želimo eh, zdrave staleže, cvetočo ribiško industrijo in pa želimo tudi čisto okolje. okolje skupne ribiške, eh, reforma skupne ribiške politike nam daje enkratno priložnost v desetih letih, da presežemo sistemske težave sedanjega sistema, tako da bomo rešili završke da bomo odpravili neučinkovit mikro, neučinkovito mikroupravljanje in da bomo uvedli tudi dobra pravila za upravljanje. Predlog komisija je obetaven začetek, seveda pa lahko predlagamo še mnogo več, zato da bi dosegli boljšo politiko. Dovolite še nekaj drugih pripomb, kar se tiče akvakulture, ribogojstvo. Ukvarjati se moramo z uvoženo hrano in kaj to vpliva na naše ribogojstvo. Imamo pridržke v zvezi z 96. predlogom spremembe. Smo za eh, maksimalne eh, trajnostne donose, skrbi pa nas eh, omejevanje krme za a, ribogojstvo. In pa mislim, da če bomo isto volili. Če, istovo, če istovarjamo uh, ribe, eh, potem to predstavlja dobro, dober vir za krmo, za ribogojstvo. Zanima, zanimalo bi me še nekaj več podrobnosti v zvezi z največjim uh, trajnostnim donosom. Kar se tiče tega, zelo podpiramo predloge, to, da skupna ribiška politika mora zagotoviti največji eh, trajnostni donos do leta 2015. Pogovarjati pa bi se morali o tem, ali to lahko realistično dosežemo do leta 2015. Kar se tiče završkov, to je poglavitna tema današnjega dne. Seveda bi morali biti dolgoročni cilj, da bi odpravili završke ne samo za komercialne ribe, ampak za vse ribe, razen če obstajajo izjeme. Naprimer, se to nanaša na tiste ribe, ki imajo veliko, sto, veliko možnost, da preživijo, če jih vrnemo v morje. Kar se tiče prenosljivih ribolovnih koncesij, mislimo, da bi to morale upravljati države članice na prostovoljni ravni, zato da bi lahko uresničevale eh, nacionalne prioritete. Kajti mislim, da uh, nasplošno podpiramo bolj regionalizirano skupno ribiško politiko, tako da bodo države članice lahko sodelovali regionalno in eh, razvijale upravne načrte, ki so primerne za eh, njihovo ribištvo. Veselim pa se sodelovanja s Krisom, zato da bomo dosegli vse cilje. In hvala lepa še enkrat za to poročilo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Martin Kellenen. In sedaj. Kolega. Ferreira. Hvala lepa. Kot predgovorniki se bom osredotočal na kritične teme reforme. Gospod, kot gospod Davis, oziroma gospod eh, Davis, eh, eh, Chris Davis je opravil zelo dobro delo, rad pa bi povdaril nekaj točk. Morda tega do sedaj nismo dovolj povdarili. Kratek bom prvi vidik je velika raznolikost v ribištvu na področju Evropske unije. Položaj v državah članicah je zelo različen. Zelo različen je sestav flot in tudi značilnosti eh, teh flot so zelo eh, različne. Imamo tudi različne vrste virov. Torej, skupna ribiška politika mora upoštevati tudi te razlike. Politika teh tega ne bo upoštevala, ne bo uspela. Če upoštevamo to raznolikost, to pomeni, da moramo upravljati na pravilni način. Vemo, da so vključeni sektori v izvajanje, ampak tudi v opredelitve, kaj je najboljša politika. Sedaj nimamo centraliziranega a, sistema. Treba je upoštevati raznolikost, ampak tega do sedaj nismo upoštevali. In zato je, to, zato je skupno ribiško politiko tudi težko izvajati, saj odaljena od realnosti in partnerji niso vključeni. Včasih politike niso v redu in rezultati so ravno nasproti temu, kar smo želeli. Ne more biti vse centralizirano. Na to obstajajo številni sklici oziroma številne omembe, ampak mislim, da moramo še veliko postoriti. Ne moramo imeti pravne centralizacije ali pa tehnične centralizacije zaradi pravnih vprašanj in zaradi tehničnih vprašanj um, se tudi realnost razvija. In seveda je treba uvesti politične smernice, ki temeljijo na tem. In ob naslednji pogodbi je treba, um, sveta je treba vključiti to novo usmeritev. In potem je tu še ena stvar. radi bi spremenili realnost. Če pa, to, če pa želimo spremeniti realnost, moramo te realnost dobro poznati. In eden od poglavitnih problemov je ta, da realnosti ne poznamo ali pa jo poznamo samo do določene mere. Številni kolegi so govorili o prevelikih zmogljivostih. Komisija v svojem predlogu govori o pretirani zmogljivosti, ampak to ni dovolj treba je določiti, kje je to, kaj je to, katere države članice, eh, kakšne, za kakšne vrste plovil gre. Ne moramo samo eh, na široko reči prevelika zmogljivost, treba je natančno povedati, kaj to je. Ali ima komisija študije, podatke, ali ima študije, ki eh, to dokazujejo. Ali lahko določimo in natančno povemo, kaj je ta pretirana zmogljivost ampak teh eh, podatkov nimamo, kajti teh študij ni. In zato mislim, da bi eh, morali dejansko preučiti, kakšno je stanje virov in kakšna je flota. Kajti, če ne poznamo realnosti, ki jo želimo spremeniti, potem eh, verjetno ne bomo prav uspešni. Potem premesljive ribolovne koncesije. nimamo na voljo študij o tem, kako so se prenosljive ribolovne koncesije izvajale. Tiste podatke, pa, ki jih imamo, so zelo. Eh, so si zelo nasprotujoči. Imamo študije, ki govorijo o tem, da so bili rezultati pozitivni, imamo pa tudi študije, ki pravijo, da so rezultati slabi. torej preprečiti moramo katastrofo, ki bi lahko sledila eh, prenosljivim ribolovnim koncesijam. Včasih je več eh, priobalnega ribištva ne moremo reči državam članicam, to morate oziroma obvezno je, da uporabljate sistem prenosljivih ribolovnih koncesij za ta majhni eh, priobalni eh, ribolov. In to je zelo, zelo slabo. Iz izkušenj vemo, da če izvajamo prenosljive ribolovne koncesije, znižamo število plovil. Ampak to ne pomeni vedno, da bo manj ribolova ali pa manj ribolovnih zmogljivosti. ko govorimo o preveliki zmogljivosti. Ne gre tukaj samo za količino eh, plovil, gre tudi za kakovost. Nižanje števila ne vodi nujno k temu, da bomo znižali količino ribolova. Nasprotno, tista plovila, ki, osta, ki ostanajo, bodo morda bolj intenzivna in tako bo ribolov še bolj intenziven. In tako ne bomo dosegli nobenih eh, dobrih rezultatov in tudi ne bomo izboljšali trajnosti virov. In to je argument, zakaj ne bi smeli tega sistema nasplošno kar um, uh, uvesti, na ob, obvezno uvesti za vse države članice. Tu so vključeni številni sektori, številni ljudje so vključeni, tudi nevladne organizacije so se oglasile in so predlagale različne opcije, alternative. Na papirju niso vse opcije, treba si je pogledati kakovost predlogov. Treba si je pogledati tudi eh, neindustrijski priobalni ribolov. Komisija si morda tega sploh ni dobro pogledala. Morali bi pozitivno diskriminirati, da bi pomagali eh, ribolovu v majhnem obsegu lahko je biti um, selektiven, ko gre za vrst, izbor vrst. Obstaja tudi bolj učinkovit način uporabe energije. Lahko bi ustvarili tudi eh, delovna mesta v priobalni industriji in vse to bi lahko izboljšalo položaj v ribištvu. Komisija vsega tega ta hip ne upošteva in ne počne, ampak bi lahko. Lahko bi omejili dostop eh, določenega dela eh, plovil k določenim območjem in lahko bi eh, uporabljali manjša plovila v določenih območjih. Potrebujemo pravilno upravljanje znotraj cone 12 mil. Morda bi lahko reširili to območje 12 mil, zato da bi imeli več priobalnega ribolova v majhnem obsegu. Ampak tega do sedaj komisija ni upoštevala, pa bi lahko pri oblikovanju politik. In še moja sklepna točka. Pomen izboljšanja znanja oziroma vedanja o stanju virov. Ta hip imamo skupno ribiško politiko. Toda stroški za to politiko Eh, stroške nosijo še vedno, eh, te skupne ribiške politike nosijo še vedno države članice in to ni razumno. Sedaj za upravljanje eh, ribiških staležev je v pristojnost, izključne pristojnosti Evropske unije, potem pa Evropska unija predloži račune državam članicam. In potem so tu še stroški za zbiranje podatkov. To so problemi, ki jih imamo premalo je znanja oziroma vedenja o podatkih, ki naj bi jih zbirale države članice. Zato ne poznamo verov. Zato bi bilo pravilno, da bi v sedanji ureditvi oziroma uredbi o skupni ribiški politiki ki ima izvor pred sedanjo pogodbo so stvari, ki bi jih morali sedaj rešiti, ampak predlogov še ni. In te stvari še niso omenjene v tem poročilu. Sedaj pa še nekaj čisto ob koncu. Skupna ribiška politika ima tri poglavitne razsežnosti okolje, to je ključno za to politiko, potem pa sta tu še gospodarska in socialna razsežnost. In nismo se dovolj, oziroma predlog komisije se ne posveča dovolj eh, tem eh, razsežnostim. Zakaj okolje? Zakaj eh, je v spredju okolje, če zanemarimo socialni in gospodarski vidik? Po zimi, torej o tej zimi in v preteklih vinah, so morali iti ribiči v nevarne vode in tvegali so svoje življenje. Zato, da bi zaslužili dovolj denarja, da bi vzdrževali svoje družine. In ljudje so enostavno morali tvegati svoje življenje in v takšnem položaju ne moremo reči ribičem, da naj imajo pred očmi okolje, če so tvegali življenje zato, da bi vzdrževali svoje družine. Mislim, da moramo biti pravični tukaj. In eh, ribiče moramo obravnavati na pravičen način, sicer ne bomo dosegli naših okoljskih ciljev. Lahko imamo dobre stvari, ki jih zapišemo na papir, ampak kaj bo potem, ko bo to prišlo v prakso, to sedaj ni še posem jasno. Hvala lepa, gospod Ferreira. Sedaj pa poročeval, zdaj sedaj so spregovorili vsi poročevalci v senci. Nisem gledal na uro. Sedaj pa bomo začeli z kolegicami in kolegi. Potem bo dobil ob koncu besedo še Chris Davis in pa predstavnik komisije. In da boste vsi prišli na vrsto, predlagam, da se omejimo na dve minuti. Peter van Dal je prvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s poročilom komisije in strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod poročevalec. Dejansko potrebujemo reformo, kajti sedaj eh, preveč plovil lovi preveč rib in preveč rib zavržemo. Rad bi opozoril na nekatere točke. Po mojem mnenju bi, moral, bi, bi moralo biti to poročilo zelo ambiciozno kar se tiče a, okolju prijaznih a, metod a, lova. To je naprimer o a, predlogu spremembe 73. Toda jaz bi bil še bolj specifičen. Želim si ribolovnih metod, ki bi ščitile okolje. Te metode želimo spodbujati in okolju bi radi dali možnost, da um, ostane bolj nedotaknjeno. To je treba še zapisati. Žal je tako, da se ribiška politika, eh, da politični sklepi oblikujejo ribiško politiko in eh, znanstvenikom se premalo prisluhne. Jaz pa bi rad temeljil na znanstvenih izsledkih. Ti bi morali biti večja teža in v tem smislu je treba eh, dopolniti to poročilo. In potem še nekaj, česar še niste omenili. Gre za davčne olajšave za ribiče, ki prenehajo za ribolovom. Uh, V moje državi so številni ribiči, ki so opustili eh, svoje dejavnosti in tako smo tudi znižali zmogljivosti. Potem pa morajo ribiči na kopnem poiskati nov poklic. In v prvih letih bi morali potem ti ribiči, nekdani ribiči dobiti možnost, da v prvih letih novega poklica plačujajo niže davke, ker so se odločili za ta korak. In to bi bil dober način, kako bi znižali zmogljivost um, ribolova. Torej, davčne olejšave za nekdanje ribiče. Potem še nismo govorili o tem, kaj bi lahko mi sami storili s svojim vedenjem. V Štrasburgu vidim, da vsi jemo ribe. Obstajajo številni, številne suši restauracije. Mislim, da bi morali tudi mi začeti živeti drugače. Gospod predsedujoči, še ena pripomba. Vem, da sem presegel čas za govor. Tukaj gre za eh, dodelitev časa. Sem samo namestnik, nadomestni član in preseneča me, da smo dobili, da so prvi govorniki dobili toliko časa za govor. Torej, sedaj moramo mi uh, se umeti na dve minuti, govorniki na začetku, pa, se, uh, pa so lahko govorili, kolikor so hoteli. Da. Ampak jaz bi rad dodal, da so vse teme pomembne in vsak si želi dovolj časa za svojo temo. In tako smo danes namenili veliko časa temu dosjeju. Sedaj bom prebral govornike, ki se na seznamu. Ljuta, Richard Seba in Lajos Bokros. Ja, ist das nächste. So, dann fangen wir an mit Jonas. Anna. Janos, Janos, Anna. Entschuldigung. Zacznijmy za Janos. Hvala, torej. Imenujem se Janoš in ne Jonas. To sta dva različna, dve različni imeni. Pozorno sem prisluhnil rad bi nekaj pripomnil. Vsak govorec doslej je govoril samo o morskem ribolovu, ne pa o ribolovu v sladkovodnih ribah. 75 odstotkov ribolova pa prihaja iz morja, ena četrtina pa je sladkovodnega ribolova. Strinjam se, da je zaščita staleža v morjih zelo pomembna, ampak tudi zaščita v, vod, v sladkih vodah, se pravi tudi, tudi v velikih rekah, v Donavi, v Renu in tako naprej je zelo pomembna in tudi v jezerih. Gre za rib, kulturo ribolova, ki je nastajala več tisoč let in treba je tudi to omeniti. Številni ste omenjali losos in to, kako okusen je lahko. Pa ste kdaj že jedli ribo iz Donave, naprimer krape ali pa postrvi ali druge vrste rib. Torej, priporočam vam, da poskusite tudi te ribe in ugotovili boste, da so prav tako okusne kot morske ribe. Zato prosim Krisa Davisa, da prekliče tiste predloge sprememb, Okay. Ribiš, ribolov v, vod, v sladkih vodah eh, spravlja v slabšo situacijo. In če kriz zdaj iz tega ne bo storil, potem prosim, da kolegi teh predlogov sprememb ne eh, podprejo. Zdi se mi, da so diskriminatorni, kontraproduktivni in no, opomnil bi vas, da tudi v Veliki Britaniji lovite ribe v sladkih vodah in da morate vaše stališče odgovarjati tudi napram britanskim ribičem, ki vzrejajo um, ostrvi. Torej, moramo upoštevati vse vidike, ki prispevajo k ohranjanju biodiverzitete tudi v sladkih vodah. Zato vas, gospod Davis, prodim, da prekličete vaše predloge v zvezi s tem. Hvala, Karl Schluter, na to pa Richard Zeber. Hvala, Kris, za poročilo. Mislim, da je naslov napačen, ne gre za reformo ribolova, ampak za reformo upravljanja na morjih. Krisa bi morali povabiti na um, posvete s za svetom, da zastopa svoje uh, mnenje. Torej, mislim, da ne gre tukaj samo za prenosne ribolovne koncesije. Torej, strinjam se s tem pod enim pogojem. Omenili ste, da naj bi ribe seksale, čeprav na švedskem bi bilo to čudno, kajti če greš k prostitutki, se reče, da si šel v poleno, okay, tako da bi bilo to vse skupaj malo čudno v našem jeziku. Ampak mi nismo odgovorni za uh, reprodukcija rib, torej to ribe počnejo same, torej ribe, rib ne ustvarjajo ljudje, ampak se ribe ustvarjajo same. Zato je logični sklep, da morajo ribolovne koncesije in kvote podane ribiškim drž eh, posameznim državljanom in če želi nekdo profesionalno ribol izvajati ribolov, mora kupiti te koncesije od državljana. In potem bi imeli neko izvedljivo upravljanje. In tudi, če bo to zapleteno, mislim, da riba pripada posameznemu državljanu in zato ni prav, da se kvote dodeljujejo velikim ladjam in plovilom. Torej, kvote so pravice državljanov in če jih kdo želi koristiti, mora od njih to kupiti. Gre, torej, če nekdo lovi, gre za koriščenje skupnega vera. Bil sem poročevalec za zavržek v preteklem obdobju in rad bi nekaj dodal, predvsem bi predlog spremljal 50. Res je pomembno, da ne ustvarimo nekih skritih spodbud ali nekega drugega trga za završke. Torej moramo zagotoviti, da tu ni nekega profita, da se plača res za dejanske stroške, ki jih povzroča to, da završke pripeljete do pristanišča, kateri res nočemo tu nekaj skritih spodbud. Kar se tiče ribogojstva, se strinjam v zvezi z uh, trajnostjo, ampak pri tem se moramo osredotočiti bolj na rastlinojede rastline, um, ribe. Torej, rastlinojede ribe bodo lahko zagotovile, da, tudi, da bo ribogostvo tudi bolj trajnostno. In to je zelo koristna spodbuda, na katero se bom tudi osredotočil. Strinjam se z večino predlogov, ki ste jih podali. Nekaj zadev bi malce spremenil, ampak eh, treba je res zaupati v reformo. Gre pa za reformo eh, upravljanja z morji. Ne smemo se samo sredotočiti na kompetence ljudi. Hvala. Richard Zeber. Hvala. Zahvalil bi se Krisu Davisu in pa poročevalcem v Senci za upravljeno delo. Mislim, da nihče ne dvomi o tem, da gre za ver in za odgovornost, ki jo velja uresničiti na ravni skupnosti in da v Evropi nismo prišli predvsej daleč za to odgovornostjo. Na to kažejo številke, vsaka četrta riba se vrže nazaj v morje in sicer mrtva in 60 odstotkov konzumiranih rib prihaja iz uvoza in naša ribiška flota pa vsako leto še raste. Torej to piše v uvodu tega poročila in zato je jasno, da so ukrepi nujni. To, kar je predložila komisija, gre v pravo smer in mislim, da je srednjega pomena, da na eni strani podatkovne baze, ki obstajajo, jo okrepimo in ne, da sedaj vnašamo neka um, izvedenska mnenja in tako naprej, zato da bomo točno videli, zakaj gre. Drugič, vloge med skupnostjo in državami članicami moramo pravilno razdeliti. Smiselno je, če skupno določimo neko najvišjo kvoto, ki se jo potem razdeli med države članice, mikromanagement pa prepustimo državam članicam. Torej tudi za manjše ribiče torej naj bo to 20 odstotkov kvot ali kolikor toli, tudi za tradicionalno ribištvo moramo določiti neke kvote, ampak ne sme pa se skupnost umešavati v to, ta mikromanagement. S tem pa je povezana tudi visoka preglednost. Mislim, da je velika napaka, doslej, da smo v tem sektorju imeli zelo malo preglednosti, to mora biti jasno. Uh, primeri, kot sta jih navedla Linda in Chris, za škodo 60 milijonov funti ali evri, tega ne sme biti in tega tudi ne bi bilo, če bi imeli jasnejše številke. S tem povezan pa je tudi res mehanizem sankcij, ki mora delovati. Trenutan problem je, če pač eh, tukaj pretiravaš in nelegalno loviš ribe, ti mora biti tudi jasno, da bodo kazni primerne in ostre, zato da se bo to preprečevalo. Veseli me, da se tudi kot odbor za okolje lahko oglasimo v zvezi s tem, kajti če to prepustimo le tistim, ki so odgovorni za ribištvo, mislim, da to ni prav in da je bila to načelno napaka, ki smo do zdaj naredili. Sedaj pa kot zadnji, Borgroš Lajoš. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam prihajam iz države, ki nima dostopa do morja zato ne bom predolgo govoril o, oziroma ne bom govoril o morskem ribolovu. Hkrati pa je nekaj drugih pomembnih področji, kjer bi lahko to poročilo razširil in izboljšal. En element manjka in to je financiranje. Samo en stavek v celi obrazložitvi govori o financiranju v prvem odstavku zadnji stavek, kjer piše, da hud. kjer je pač govora o tem, da je ribištvo v uh, težavah in da so potrebne finančne s, um, spodbude. In škoda je, da se zapravlja denar za nekaj, kar je popolnoma uh, neekonomično. Uh, Subvencije se lahko utemeljijo, če financirajo omejevanje oziroma odpravo omejevanja kapacitet. Torej, treba je pač ohraniti kapacitete dostopa, ki je negativna evropska vrednota, ne pa pozitivna. Bil sem eh, član odbora za proračun do nedavnega in zato vem, koliko denarja porabljamo za zadeve, ki ne prinašajo pozitivnih vrednosti. Zato predlagam, da bi bilo dobro uskladiti se z odborom za ribištvo in z odborom za proračun. Kajti, če nekdo, če nekdo začne analizirati teh, te predloge spremembe, potem pravzaprav ni nikjer nobene točke, kako zmanjšati subvencije in kako narediti finančno ureditev bolj učinkovito. In eh, ne, da bi si ogledali trajnostno financiranje, mislim, da ne moremo rešiti teh problemov na pravi način. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še komisiji za pet minut. Nestolardo iz DG Mare. Hvala, predsedujoči. Rad bi povedal, da je komisija zelo vesela nad tem poročilom in ga podpira. V veliki meri se strinjamo z analizo poročevalca v zvezi s skupno ribiško politiko in pozdravljamo poročilo, ki gre v smer krepitve naše reforme politike. Zato se strinjamo z splošnim pristopom tega predloga. Vsekakor se ne bomo sredotočili na posamezne predloge sprememb, rad pa bi komentiral nekaj točk, ki jih je poročevalec predstavil v svoji obrazložitvi. Pozdravljamo vse pobude za izboljšanje upravljanja vse staleže. In tu ni nekih eh, nasproti v 39. Eh, členu pogodbe, ampak eh, če dajemo prednost okoljskim vidikom, potem lahko tu dosežemo tudi neke uravnotežene cilje, ki so bile um, pri, predlagane v okviru 39. člena pogodbe za skupno ribiško politiko. Torej, Upravljanje staležev je nek predpogoj za to, da se tu doseže neko ravnoteže, kar se tiče tudi načrta upravljanja. Eh, so letni načrti določeni tako, da so spoštovani tudi dolgoročni cilji. Novi, ki jih želimo uh, uvesti, je to, da je treba upoštevati tudi izključno pristojnost sveta v zvezi z določanjem letnih načrtov ulova pod členom 433. Torej, treba zagotoviti samo disciplino, po drugi strani pa upoštevati določbe člena 43.3. Kar se tiče prepoved mrtvih završkov, se vam tudi tu zahvaljujemo za vašo podporo, s tem se popolnoma strinjamo in mislimo, da je bistveno, da odpravimo določene dvome, ki so bile predstavljene v zvezi s tem predlogom. Rečeno je bilo tudi danes že, da naš predlog da bi bil iztovor ulova obvezen tudi za premajhne ribe, bi lahko to prispevalo k temu, da se ustvari nek trg za te male ribe. Ta predlog mora biti dan v tako perspektivo, da se bo hkrati s tem predlogom tudi sestavilo vse elemente, ki so potrebni za zagotavljanje zmanjšanja števila teh malih ribic, ki se ulovijo in to tako iz vidika zakonodaje, kot iz vidika ekonomskih spodbud za sprejetje bolj selektivnih praks ribarjenja. Torej, moramo združiti ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo selektivnost ribištva takšno, da bo število malih rib že postopoma zmanjšano, ampak vemo, da to ne moremo zmanjšati na nič, to čisto praktično neizvedljivo. Torej, ne, izogibno je, da ne glede na to, koliko bomo napredovali tukaj, bomo še vedno imeli neke določeno število nekih malih rib, ki pa ne morejo gniti na naših pomolih, zato moramo nekaj narediti z njimi, zato potrebujemo določbe, kaj bomo naredili s tem ribam, ki tu pristanejo oziroma ki so istovorjene mora pa biti to bistveno manjši znesek, kot eh, je to danes. Kar se tiče ribolovnih koncesij, lahko ponovim le to, kar je ponovedal um, poročevalec. Predlog komisije je, da se državam članicam dovoli, da ustvarijo nacionalni sistem prenosljivih ribolovnih koncesij, in se s tem odzovejo na legitimne eh, pomisleke in skrbi v zvezi z pravicam ribičev. In tu imamo številne izkušnje v številnih državah, član, v državah članicah in državah sveta. In komisija nikoli ne bo rekla, da so prenosljive ribolovne koncesije 100 odstoten in odličen, perfekten sistem, ki bo rešil vse probleme, ampak reši pa ga bolj kot katerakoli druga znana alternativa. In izkušnje teh držav kažejo, da kadarkoli ne zaščitiš majhnih ribiških skupnosti, je to zato, ker sistem ni bil narejen tako, recimo na, v Islandiji. Vendar pa v vseh teh državah, kjer sistem prenosljivih ribolovnih koncesij ali podobnih koncesij so bili ustvarjeni tako, da se zaščitijo manjše skupnosti so sistemi uspeli z zaščito teh skupnosti. Naprimer, v Novi Zelandiji, v ZDA imamo odlične primere, v Čileju. Vse to je odvisno od tega, kako se to oblikuje. To je glavna, glavno vprašanje. Zato jih ne smemo, teh prenosljivih ribolovnih koncesij, upoštevati kot nekaj. Um, groznega, vse je odvisno od tega, kako se oblikujejo in v našem predlogu je predvsej, predvsej prostora za oblikovanje. Potem, kar se tiče boljših možnosti, ribolovnih možnosti, tukaj je možnost vzpostaviti um, sistem, da se tudi nagradi tiste, ki zadeve izvajo pravilno. Komisija se strinja s tem, ampak kot je rekel tudi David, bi vas, gospod Davis, bi vas tudi jaz rad opozoril na to, da to je danes samo določeno število držav članic. Torej, če verjamete, da to ne sme biti le celotno prostovoljno za države članice, da počnejo, kar želijo, ampak da imajo neko splošno zavezo, da v nacionalnih eh, sistemih ustvarijo prioritete z Eh, za dodeljevanje ribolovnih možnosti in pravic in se s tem zagotovijo trajnostnejše prakse ribištva, potem je komisija temu naklonjena. Do sedaj pa je odločitev pri državah članicah in vprašanje je, ali naj tako tudi ostane. Potem vprašanje ribogojstva. Vsekakor ustrajamo pri tem, da uh, želimo razvoj na tem področju tak, da bo popolnoma v skladu z upoštevanjem zakonodajnih zakonodaje Evropske unije. Še nekaj v zvezi z krmo, razumemo in se strinjamo z predlogi poročevalcev. Edino vprašanje je, torej globalni trg s krmil rib je tak, da tu ne moremo spostaviti neke jasnega razmerja, med eh, porabo in proizvodno ribje moke, kajti to je popolnoma globaliziran trg. Te ribe lahko prihajajo iz Čila ali Peruja. Ali pa se lahko ta krma porabi za perutnino namesto za ribe, torej ta trg eh, je zelo zapleten. Potem vprašanje preglednosti, tudi tu se strinjamo, bolj ko bo sistem pregledan, bolje bo. Uh, v zvezi z nekaj vprašanji, ki ste mi jih postavili, to torej je regionalizacija, ali naj ne bi zakonili več eh, podrobnosti, kot jih je v predlogu. Mislim, da je to prenostavno. Večkrat smo to že povedali, da, da nam odvetniki to ne bi dovolili. Torej, pogodba tu nima nobenih določ po zvezi z odločenjem na regionalni ravni, zato je to zelo občutljiva pravna podlaga in to ne moremo določiti zakonodaje in zato tega to tudi nismo storili. Ampak razen teh eh, razlik zakonodajnih pa je tu nekaj še več osebinskih vprašanj. Naprimer, ali je sploh dobro to narediti? To regionalno odločanje je za nas nekaj, kar moramo vključiti nihče, in razvijati. Nihče nima magične uh, formule in moramo pač razviti neke orodja za to odločanje na nek splošen način, ko pa bomo šli naprej. In zagotovo bi bila napaka, da bi tu ustvarili neko zelo natančno. Eh, zelo natančne postopke, kajti morda to ne bo primerno za določene okoliščine, in tako naprej. Torej, namesto da bi tu pripravili neka zelo natančna pravila, kako ne bi to delovalo v praksi, uh, na, se, mi to smatramo kot nek proces učenja, v katerem nam bo praksa v času pokazala, kako se lahko to najbolje naredi. Kar se tiče investiranja eh, strani tudi skupnosti, opalnih skupnosti. Torej, pri razpravah o pomorskem skladu ste lahko slišali, da smo predlagali zelo bistven prehod iz. Eh, iz uh, skladov, ki so namenjeni za, za razrez in uh, druge. Tako da bo ta denar, ki je bil prej namenjen raz, tem skladom za razrez, bo šel sedaj v četrto os. Torej, glavni uh, namen sklada, morskega in ribiškega sklada je, da se od, oddaljimo od razreza in da ta denar namenimo razvoju um, obaljnih skupnosti. Potem, kar se tiče delavcev in pa tudi nimamo natančnih uh, ocen in števil, ampak najmanj 10 odstotkov državljanov EU je lahko, mora biti na uh, krovih ribiških ladij. Vendar pa je splošni trend tak, da ta odstotek raste. In kar se tiče delovnih pogojev, to je seveda bistveno, ampak dobra novica je, da bo k malu konvencija ILO o delovnih pogojih podpisana strani vseh držav članic in to je še vedno uh, nujno strani držav članic in prepričani smo, da bo ta konvencija bistveno izboljšala delovne pogoje. Slišali smo tudi komentarje o podatkih, da potrebujemo več podatkov za uspešno politiko, s tem se seveda strinjamo. Pa še neka informacija, ki se mi zdi pomembna. Ni čisto točno, da morajo stroške podatkov plačati države članice. Evropska unija že danes plača 50 odstotkov teh izdatkov in v kontekstu IMFF-ja. -ja, bo EU financirala 258 milijonov in možno je tudi do, eh, so financiranje strani unije do 56 odstotkov. Upam, da sem s tem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. Hvala za vaše odgovore in kot zadnji ima besedo poročevalec Chris Davis. Thank you, Chairman, and thank you, colleagues, for the, for the debate. Um, I'll try to wrap up quickly. Hvala. Hvala za razpravo. Skušal bom na hitro zaokrožiti. Torej, bil sem v preteklih mesecih na številnih srečanjih z predstavniki komisije. In upam, da bo tudi naša razprava danes pomenila dobrodošlo olajšanje in bolj veselje, eh, kajti prejšnji sestanki so bili bolj mučni. Rad bi tudi povedal, da lahko rečem, da sem zelo srečen da, so, da imamo poročevalce v senci, ki bodo sodelovali z mano in tudi sodelovali bomo z poročevalcem v eh, odboru za ribištvo, ki je pripravila, se pravi Ulrike Rihust, ki bo pripravila tudi odlično eh, poročilo in upoštevala tudi današnja mnenja. Rad bi se obrnil na nekaj točk. Torej, kar se tiče sladkovodnih rib, se nisem niti zavedal, da je kakršnakoli diskriminacija povezana s tem. Torej, če sem res to storil, prosim, povejte mi in bomo to popravili. Omenili ste tudi financiranje. To je bistvenega pomena, ampak obstaja ločena uredba o financiranju, zato se tega sploh nisem dotaknil. Predvid Domnevam, da ne bo um, poročevalec za to temo predložil predloge spremembe, s katerimi boste zadovoljni, ampak morda lahko tukaj kaj se uskladimo. Potem Linda McKeven se je, je govorila o završkih, kakšne so alternative. Res, kot sem skušal povedati v vodoma, mnenje, moje mnenje je, da če to uh, prepovemo, bomo ustvarili neko dinamiko. To ne gre za neko statični. Uh, um, položaj, ampak to mora voditi do pozitivnih sprememb. Tako je bilo tudi v, um, na Norveškem. Tudi tam so določene zadeve uvedli skupaj z završkom oziroma s prepovedjo završkom. Bas Aikot je omenil, da sistem prenosljivih ribolovnih koncesij na nizozemskem privedel do prelova. Mislim, da je bil sistem slab in da ga treba spremeniti. Imamo tudi v Združenem kraljestvu to vrsten sistem, ki ga tudi moramo bistveno spremeniti. Martin Kavlen je rekel, ali lahko skupno ribiško politiko dosežemo do 2015. To je možno, ampak eh, vprašanje je, če lahko to sploh. Z... lahko dosežemo do leta 2015, odvisno kako to predeljivo. Torej, um, pogledati moramo to sektorsko. Definicija je ključna. Če bo definicija prava, lahko to dolečemo do 2015, uh, lahko to dosežemo. Torej, rečemo je tudi, kaj je moje uh, ja, definicija maksimalnega donosa in mislim, da moramo s tem doseči ravni, kot smo jih imeli pred 50 leti, ko si lahko stopil iz čovna in hodil po ribah. Uh, In dejansko gre za vprašanje, kakšna je prava, eh, pravo ravnovesje med flotami in prevotibilnostjo. Potem mislim, da se ne strinjam z gospodom Ferrero in zagotovo se bomo s tem še, o tem še pogovarjali v odboru za ribištvo. Mislim, da imamo tu različen pristop. Gospod Ferrero, omenili ste, da eh, ribiči. Eh, tvegajo življenje, ko skušajo uh, eh, loviti ribe. Ampak to je enostavno prikaz prelova. Torej, ker grejo v tvegane situacije, to zato, ker tisti, ki jih, do njih pridemo enostavno, enostavno več ni. Torej, podpiranje majhnih ribičev je pristojnost držav članic. čeprav bodo tudi zagotovljene sredstva, da se jih podpre. Ne moremo reči na eni strani, da želimo več regionalizacije, na drugi strani pa, da želimo več ukrepov uh, komisije, da podpira male ribiče. Torej, to je še vedno pristojnosti držav članici, ne smemo kriviti Brusle za to. Ali pa reči, da lahko še naprej subvencioniramo ribištvo, ki ni profitabilno. S tem bomo samo spodbudili uh, prelov in preprečili, da bi lahko denar potrošili druge. Potem pa Kristofer Fellner je rekel utemeljeno, da, da nekaj malo, malo ljudi v parlamentu in v vladah sprejema odločitve. Torej mala šte, malo, številka, malo število ribiških ministrov sprejema kratkoročne odločitve odločitve, namesto da bi si ogledalo veliko sliko, ki je tudi sporočilo, ki ga lahko pošljemo v svet, kako bolje upravljati z morji. In isto se dogaja v parlamentu in to je to tveganje. Malo število članov oziroma poslancev, ki so motivirani in eh, ne želijo tukaj samo svojih, eh, oziroma ki želijo tudi zasledovati svoje nacionalne eh, interese, se pojavijo v pravem času v odboru tistih, ki pa pravijo, da je pravzaprav želimo ribiško reformo, pa da to ni glavna, um, glavna prioriteta, pa ne bodo prisotni, ko se bo o tem odločalo. Torej, svet upravljajo tisti, ki se pojavijo, zato se moramo pojaviti. Hvala lepa, Kris Davis. Mislim, da je bilo to potrebno. Torej, razprava o tej temi. Rok za predloge sprememb je 9. marec ob 12. v odboru za okolje bomo glasovali 12. aprila in poročilo samo pa bo se, uh, obravnavano v odboru za ribištvo 10. julija in decembra 2012. Bomo glasovali v plenarnem odboru 25. april pa bomo glasovali tukaj v našem odboru. Mislim, da bo to zelo pomembno poročilo in da bo to tudi neke vrste lakmusov preizkus v zadevi Lizbonska pogodba, ribiška politika in kmetijska politika. Torej, ti dve področji sta do zdaj bili vedno obravnavani za zaprtimi vrati in prvič imamo možnost, da se kot parlament strinjamo, da tukaj postavimo nove mejnike in da poskrbimo za to, da ti dve področji politike postaneta pregledni in zato, poročevalci v senci in poročevalec v vseh odborih nosijo veliko odgovornost in mislim, da bomo zagotovo to upravičili. Preden preidem na naslednjo točko dnevnega reda, pa bi pozdravil še skupino obiskovalcev iz Finske, ki so prišli na vabilo Satuhasi. Mislim, da sedijo čisto zadaj ob oknu. Dobrodošli v našem odboru. Dann kommen wir zum, zum Tagesordnungspunkt. Tako, sedaj pa točka 6 na dnevnem redu. Gre za skupno ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Kolega Ferreira je pripravljalec mnenja. Zato imamo 30 minut časa, ker smo imeli, si vzeli nekoliko več časa za prejšnjo točko. Torej 30 minut imamo, tako da bi ob 11.30 približno zaključili. Najprej pripravljalec mnenja, kolega Ferreira. Hvala lepa, predsedujoči, skušal bom biti kratek. Da pa razlog za to mnenje je ta, da je organizacija in delovanje skupnega trga za ribiške proizvode, nekaj, kar ima posredne in neposredne vplive na stalež rib in na pomorski ekosistem, pa tudi na javno zdravje in varnost živil. V osnutku predlogov sprememb skušam zajeti dva tipa vprašanj. Najprej okoljska vprašanja, tudi javno zdravje in varnost živil. Glede prvega se je pomembno zavedati tega, da je okoljski vidik nekaj, kar je na ribiškem področju neločljivo povezan z ekonomskimi in socialnimi vplivi. Vse skupaj je tesno povezano. Da bi zagotovili trajnostni razvoj, moramo upoštevati zelo veliko različnih ekonomskih in socialnih vidikov. To je splošno mnenje, ki je pravzaprav razlog za pripravo tega mnenja. Nekateri predlogi sprememb govorijo o priobalnem ribolovu v majhnem obsegu ter neindustrijskem ribolovu. Gre za podporo ribičem, ki spadajo v ta segment flote. V tem trenutku teh delov sektorja ni v skupni ureditvi trgov v državah članicah. Izključeni so v precejšnji meri. In kot sem že dal v prejšnjem govoru, si ta segment tega sektorja resnično želi biti vključen v bolj trajnostni razvoj. Želijo si več energetske učinkovitosti. Ne strinjam se z gospodom Davisom, da bi morali pozitivno diskriminacijo prepustiti zgolj državam članicam. Mislim, da lahko tudi na naši ravni kaj storimo in to lahko pomaga tudi priobalnem, priobalnim ribičem v majhnem obsegu. Sveda, države članice imajo svoj zakonodajni okvir in to jim eh, otežkoča pozitiven vpliv na priobalno ribištvo. Potrebno se je torej to ogledati, ko govorimo o skupnem ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode z ribogojstva. Po našem mnenju bi morali zagotoviti boljši donos v tem sektorju. Prav tako bi morali izboljšati ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Morali bi dodati dodano vrednost. To je ključnega pomena, če si pogledamo trajnostni donos. Prav tako moramo dovoliti, da se stalež rib obnavlja sam. To mora biti zagotovljeno hitreje. Mislim, da tu ne gre za popolno prestrukturiranje možnosti, ki jih imamo mi. Mi moramo biti ambiciozni, moramo uporabiti zakonodajo in ureditev na trgu, zato, da se bomo dosledno odzvali na potrebe sektorja, kar se donosa tiče, da se bomo ustrezno odzvali na potrebe tudi trga na tem področju. Tako da si moramo ogledati tudi druge vidike, naprimer ustrezne informacije za potrošnike. Ne želim biti predolg. Ne želim navajati posameznih predlogov sprememb. Tako da bom kar končal. Hvala lepa. Hvala lepa. Fjellner, potem pa Pirilo. Tak, sumiker upanda. Uh... Eh, Hvala lepa, predsedoči. Tukaj bom pa povedal več kot o prejšnjih dveh poročilih, tako da se bom skušal omejiti in eh, spregovoriti samo o splošnem pristopu. O tem novem predlogu skupni ureditvi trgov, ki ga je pripravil kolega, mislim, da ni videti veliko trga. Veliko je govora o subvencijah in o javnih sredstvih. Mislim, da ne smemo namenjati sredstev za slabe cilje. In ne smemo govoriti, da moramo namenjati še več sredstev panogi, ki je že dobila veliko denarja in ki že ima prevelike zmogljivosti. Gotovo mora biti ravno obratno, moramo zaeziti porabo. Seveda pa to ne pomeni, da ne bomo zagotavljali sredstev za diverzifikacijo in za spremembe. Ne vem pa, ali resnično potrebujemo več sredstev za skladiščenje, istovor in tako dalje, torej za eh, dejavnosti, ki so pomembne vsak dan. Ne, mislim, da ne smemo namenjati sredstev za to. Prelov v ribiškem sektorju se je eh, zgodil zato, ker smo dali preveč subvencij temu sektorju predolgo časa v preteklosti. Mislim, da je zelo pomembno, da si to zapomnimo. Poročevalec se zdi, da hoče povedati, da moramo nameniti še več javnih sredstev in mislim, da bo tako težava še večja. To je vse. Pirilo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim gospodu Pereri za poročilo. Pripravil je dober pregled in mislim, da gre tukaj še prav posebno za priobaljni ribolov in neindustrijski ribolov, ki ga je izpostavil. V veliko držav ima to ribištvo pomembno vlogo. V določenih regijah je to pomemben faktor za zaposlovanje. Ukvarjamo se torej s točko, ki vsebuje cel svežen predlogov na tem področju. Kot vemo, si vsi želimo bolj trajnostne ribiške politike, ki bo spoštovala okolje in ekosisteme. V tem kontekstu ima organizacija proizvajalcev pomembno vlogo ne samo za izboljšanje donosa in za boljšo ureditev trga. Gre tudi za to, da morajo prispevati svoje k temu, da bi bolje zbirali podatke in da bi lahko dejansko dosegli cilj trajnostnega razvoja. Čeprav je te podatke težko pripraviti. Proizvajalci morajo biti sposobni zagotoviti obnovo staleža. Morda bi tukaj bilo potrebno zagotoviti sodelovanje med podjetji. Prav tako pa bi morali izboljšati regionalizacijo, o kateri tudi govorimo. Gospod Ferreira govori o minimalnih sredstvih, ki jih je potrebno zagotoviti za iztovor neželenega vlova. Komisija predlaga prosto razdelitev tega neželenega vlova v dobrodelne namene. Vsem tem je potrebno premisliti. Morda bi potrebovali dvoj pristop, ki bi združeval oba pristopa, torej eh, nadomestila bi morali zagotoviti. Tukaj bi morda potrebovali posebni sklad. Prav tako pa si je potrebno pogledati zahteve potrošnikov. Tukaj je potrebno se ogledati področje vprašanja označevanja. Mislim, da bi morali zagotoviti označevanje, ki bo kar se da jasno za potrošnika. Tako bi omogočali ustrezno izbiro in potrošniki bi točno vedeli, kaj dobijo. Spet pa ponavljam, je to težavno in kompleksno. Ne gre samo za to, ali so proizvodi sveži. Morda res prihaja z ladje, s čovna, vendar pa morda ni bilo pravilno shranjeno in zato ni sveže. Prav tako me nekoliko preseneča ta skupna ureditev trgov, ko govorimo o nekakšnih minimalnih pokazateljih na mednarodni ravni. Tega ni in mislim, da to manjka. Potrebno si ogledati flote, prav tako pa je potrebno imeti tudi minimalne standarde pri pravilih o izvoru. Imamo namreč eh, proizvode, ki sploh ne spadajo pod nekakšna carinska pravila. In če ne bomo imeli nekakšnih pokazateljev tudi za določbo o izvoru, bo to pomenilo nelojalno konkurenco. Tako da bi morali imeti torej označevanje, ki bo spoštovalo zakone in ustrezno izpolnjevanje leteh. To mora biti veljavno tudi za uvoz iz tretjih držav. Potrebno pa se je pogledati naprimer tudi specifične potrebe Sredozemlja in Črnega morja, tukaj gre za um, specifični področji in to pod zahteva specifične določbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih Bas Eichhout, potem pa EKR Ana Rozbah. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tudi sam bom zelo kratek, glede na to, da smo že prej imeli vsežno razpravo. Vendar pa tudi ta tema je zelo pomembna, ko govorimo o skupni urediti trgov. In mislim, da je ključnega pomena to, da je v predlogu komisije jasno zapisano, da je cilj te skupne ureditve trgov ta, da bi naj se ogledali širšini ciljev skupne ribiške politike. In to je pomembno ohraniti, kajti sicer bomo govorili samo o skupni ureditvi trgov za ribiče in ne za ribe ali za upravljanje morja. Tako da potrebno si je mm, vse skupaj ogledati nekoliko širše. To je ključnega pomena. Seveda pa je potrebno tudi kritizirati predlog komisije glede moči, ki jo podeljuje organizacijam eh, proizvajalcev in zahvaljujem se poročevalcu, ki je to tudi navedel v mnenju. To je dobro in mislim, da točno to manjka v predlogu komisije, da bi jasno zapisali, da bi morali podpirati tiste, ki so učinkoviti, tisti, ki so neučinkoviti, pa bi jih morali kaznovati. In mislim, da to ni jasno zapisano. Naprimer, komercializacija neželenega ulova. To je del predloga. To bi lahko ustvarilo finančne spodbude za ribiče, da bodo lovili ribe, ki jih naj ne bi. In zato je to tudi eh, pomembno vprašanje. Podpiramo poročevalca pri tem to želimo še izboljšati. In potem še nekaj, manjša pripomba. Gre za informacije potrošnikom v predlogu komisije. Gre za ribiška področja, ki bi naj bila podana v teh informacijah. Vendar pa, če se gledamo velikost ribiških področji, je to preveliko in potem dejansko Eh, ljudje, potrošniki ne vedo, odkot natančno te ribe prihajajo, tako da bi potrebovali bolj natančne e, določbe glede geografskega izvora. In potem še zadnje vprašanje poročevalcev. Zakaj v 11. predlogu spremembe črta možnost za to, da bi neželeni ulov razdelili v eh, dobrodelne namene? to želi črtati. Zanima me, zakaj. Hvala lepa, Bas. Sedaj pa zadnja govornica na Rozbah. Hvala lepa. Tudi sama bom kratka. Veseli me, da gre za trajnostni razvoj, za ekologijo in za odgovorno ribogojstvo. Še prav posebnega pomena se mi zdi te mari bogojstva. Tako bi seveda ta izvajala pritisk na pri obaljno ribištvo. Vedno znova se izpostavlja trajnostni razvoj. To je dobro, potrebno se izogniti prelovu. To je pozitivno, moram pa tudi biti nekoliko kritična. Gre za financiranje proizvodi iz ribogojstva so zame tudi industrijski proizvodi in mislim, da moramo se skupaj prepustiti mehanizmu svobodnega trga. Prenehati moramo subvencionirati kar povprek in eh, s kolegom Fjellnerjem se popolnoma strinjam. Mislim, da bomo v naši politični skupini to poročilo še enkrat podrobno preverili, morda bomo dosegli soglasje, vendar pa nasplošno moram reči,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 dovolite mi, da omenim dve, tri zadeve, ki bi lahko pojasnile različna vprašanja, ki so bila zastavljena. Govorimo o vprašanju, ki je del celotne reforme skupne ribiške politike. Tako da govorimo pravzaprav tudi o finančnih vidikih, o tem, o čemer smo govorili že prej v prejšnji točki. To je eden od elementov skupne ribiške politike in skupna ureditev trgov ima dva stebra. Prvi steber je ta, da bi organizirali celoten trg za ribiške proizvode in proizvode iz ribogostva. Drugi steber pa je vprašanje komercializacije, dajene na trg teh proizvodov. Ko govorimo o organizaciji panoge, je naš cilj ta, da bi ta sektor se organiziral tako, da bi dejansko imel vodilno vlogo pri uravnovešenem ulovu. Prav ta sektor je namreč tisti, ki mora izvajati politiko, ki jo bomo sprejeli ki jo bo sprejel parlament in druge evropske institucije. Kaj predlaga ta reforma? Ta reforma predlaga celovit pregled proizvajalskih organizacij. Vrsto let eh, smo imeli intervencije na trgu, v tem trenutku pa predlagamo, da bi organizacije proizvajalcev dejavno bile udeležene pri podpori uravnoteženega ribolova. To predlaga komisija in da bi to dosegli, predlagamo določena sredstva. Ne gre samo za finančna sredstva, gre za sredstva, ki so tudi iz drugih virov. Tako da torej ponujamo to možnost in to bi lahko služilo kot pomoč za organizacije proizvajalcev. Potem še en element, bolj inovativen, je ta, da imamo torej nova orodja, nove instrumente, ki bi omogočili, da bi izdelali nov sistem in tako bi te organizacije lahko načrtovale delovanje svojih članov in bi tako olajšali njihovo delo. Gospod predsedoči, tako bi torej ribiči lahko lovili ribi, ribe, ribogojci bi jih lahko gojili in tako bi dejansko bili del organizacij, ki bodo urejali njihovo delo. Seveda pa je udeležba v teh organizacijah prostovoljna. Toliko vodoma. Sedaj pa konkretne točke. Kar se tiče vprašanja ribolova v majhnem obsegu ter neindustrijskega ribolova. Seveda, skupna ureditev trgov in ta predlog je usklajen s tem, da želimo ohraniti priobaljni ribolov in neindustrijski ribolov. Tako bi bilo vse skupaj bolj učinkovito. Želimo pa seveda doseči tudi to, da bi organizacije, navajale tudi datume ulova. In potem še nekaj na to temo, to je nov element, ki se dotika tudi informacij potrošnikov. Kakšen je cilj, gospod predsedoči? Cilj je ta, da bi razlikovali med proizvodi, ki so eh, jih eh, ulovili pred tremi dnevi, naprimer, ali pa med tistimi, ki so jih pred tremi tedni. Strinjam se, z izjavo, ki pravi, da je riba ulovljena pred tremi dnevi, morda boljša kot je tista kot pred tremi tedni, to je seveda jasno. In ta podatek mora podpirati tudi priobalni ribolov v majhnem obsegu, kajti ravno to ribištvo je tisto, ki lovi bolj sveže, ki daje na trg bolj sveže proizvode. Tukaj seveda potrebno zagotiti tudi pošteno konkurenco, tudi v povezavi z uvoženimi proizvodi. Potem, govor je bilo o tem, da ni potrebno imeti novih finančnih sredstev temu sektorju. Tukaj imamo dva finančna instrumenta, vse skupaj obvladuje, imamo dve osi finančnih eh, orodij, vse skupaj obvladuje en finančni instrument. Tukaj komisija predlaga nekakšen eh, phasing out, torej obdobje, ko bi se s tem končalo. Neposrednih subvencij gre bolj za finančno podporo, ne samo zato, da bi ne bilo več eh, završkov, gre za to, da bi skušali zgodoviti dodano vrednost. Gre za največ 45 milijonov evrov v petletnem obdobju. Čemu so namenjena ta sredstva? To bo petletno obdobje, ko bo komisija imela čas, da naredi presojo porabe teh sredstev, ki bi jih naj uvedli, Kar pa se tiče naslednje težave, ki je povezana z informacijami, gre za označevanje porekla. Potrošnik danes ni dobro obveščen o tem, odkot prihaja riba, če naprimer piše severo-shodni Atlantik. To ni dovolj natančna informacija, tako da komisija predlaga bolj natančno geografsko poreklo. Eh, v prihodnje bi naj torej imeli navedeno območje, pa tudi podobmoče. Ne bo torej možno zapisati na etiketi zgolj takšne splošne informacije. Tako da bomo napisali, naprimer, da je riba tudi iz Irskega morja. To bo torej bolj podroben zapis. Potem pa vprašanje premajhnih rib, mladih rib. Tukaj komisija predlaga nekatera pravila za organizacijo proizvajalcev, kot je že bilo rečeno. Bomo lahko uvedli tehnična sredstva, ki bodo odolevala omejitev, tako da bi odstranili ulov mladih rib. Seveda pa bo potrebno ohraniti doslednost. Ko pričakujemo izkorinjenje takšnih praks, se morajo potem tudi organizacije potrošnikov in proizvajalcev obnašati tako, da bodo spoštovale pravila, ki so sprejeta tudi v mednarodnih inštitucijah, torej tudi v Evropskem parlamentu. tudi organizacije proizvajalcev se bodo vključile v ta boj in v spodbudo uravnoteženemu ulovu. Kar se tiče tega, da bi završke, torej neželeni ulov namenjali dobrodelnim organizacijam, tukaj gre za težavo tega, da opredelitev dobrodelnih organizacij ni v vseh državah članicah enaka torej ta distribucija tega neželenega ulova. Dobrodelnim organizacijam tukaj bo potrebno urediti opredelitev dobrodelnih organizacij. Tukaj gre spet za še eno pomembno vprašanje. O, o tem, kako sveže so ribe, sem že govoril. Potem pa še eno vprašanje. Tukaj gre naprimer za možnost, da bi vse zainteresirane strani združili. Imamo nekatere primere, ko želimo zagotoviti to, da bo poto prihodnost prava. Seveda, pa imamo potem lahko tudi čeznacionalen pristop. Ribe pa ne spoštujejo meja in moramo tudi mi delovati čez nacionalno. Skušati moramo spodbujati to v različnih skupnih oriditvah trga, pa tudi v različnih panogah. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalec, prosim. prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Kratek bom. tudi v odboru za ribištvo bomo govorili o tem. Rad bi se zahvalil prispevkom različnih kolegov. Vse bom upošteval in sem si vse zabeležil. Kot sem dejal na sestanku poročevalcev v Senci, sem pripravljen do roka za predloge sprememb spregovoriti z vsakomor, ki želi individualno se pogovoriti z mano. Sedaj pa na kratko odgovori na nekatere vprašanja. Fjellner, Rosbach, oba sta omenila, da bi ta predlog eh, moral manj upoštevati subvencije in da bi morali bolj varčevati, da ne bi smeli tako potratno namenjati javnih sredstev. Moram reči, da imamo pomislek in to smo poštevali, da bi naj izboljšali plače ribičev. Če si upoštevamo prihodke na ustrezen način in tega v tem trenutku ne počnemo, potem bi bilo manj težav. Če bi bili pošteno plačani za svoje delo, bi potem tudi mm, bilo manj prelova. vendar pa obstaja niz predlogov, kako bi to lahko dosegli. Seveda vsi si želimo boljšega donosa in eh, boljših prihodkov za ribiče, vendar pa imamo različne načine, kako bi to dosegli. Ne želim tratiti javnih sredstev, želim si samo poštene porazporeditve dodane vrednosti po celotni verigi. V tem trenutku tega ni in eh, prihodke poberajo posredniki. Zelo malo dobijo ribiči in proizvajalci sami. Tako da, če bi skušali bolje uravnotežiti vse skupaj v dobavni verigi, bi, mislim, da tudi dosegli naš cilj, tako ne bi potem tratili javnih sredstev. Upam, da bodo to upoštevali tudi tisti, ki govorijo o tem. Imamo potem tudi okolje varstvene vidike, imamo pozitivne zonalne faktore, okoljsko, družbene, ki se ne odražajo s pravičnim plačilom na trgu. In zato moramo včasih imeti subvencije, razen če se ne želimo znebiti pozitivnih zonanih faktorjev na okoljskem in družbenem področju. Tako da moram reči, da je to, kar eh, želimo doseči, ambiciozno. Želimo ustrezne okoljske rezultate. Želimo vse skupaj storiti, kar se da enostavno. Subvencije to je en način, vendar pa obstajajo tudi drugi načini. morda si ne želite dodatnih sredstev, vendar pa moramo imeti tudi še kakšno dodatno možnost na področju skupne ureditve trga za financiranje teh ciljev. Govorimo o minimalni očkodnini za stroške, ki nastajajo zaradi skladiščenja in iztovora neželenega ulova. To moramo urediti na tak ali drugačen način če želimo storiti to, kar pravimo, da želimo storiti z neželenim ulovom. Imeti moramo praktične rezultate in vzpostaviti moramo mehanizme za dosego tega. Če je kaj zapisano, mora biti to tudi izvedljivo. Predlagam torej nekaj rešitev. ne vem, zakaj bi črtali dobrodajni namen. Tega ne želimo. Vendar pa, če to ni zapisano, to še ne pomeni, da ni ena od možnosti. Organizacije proizvajalcev so bile zaskrbljene, da bo obvezojoče to dati dobrodelnim organizacijam. Zato smo to črtali. Mi bi si želeli, da je to samo ena od opcij. morda obstajajo značilnosti završkov in eh, neželenega ulova, ki so take, da morda tega ni možno vedno nameniti v dobrodene namene. Torej, to bi bila samo ena od dodatnih možnosti. Vsako posredovanje mora biti dobro ciljno usmerjeno, ni potrebno, da je to drago in moramo doseči to, kar si želimo. Če bomo tukaj ustrezno uredili zadeve, bomo imeli zelo veliko pozitivnih zonalnih faktorjev. Sedaj pa ljudje niso dobro plačani za eh, dobro upravljeno delo. In mislim, da moramo najti najboljšo pot. Hvala, kolega Ferreira. Sem smo zaključili z razpravo o tej točki. 25. aprila bomo glasovali v Enviju, 8. marec pa ob 12. pa je rok za uložitev predlogov sprememb. In v matičnem odboru, odboru za ribištvo, bodo glasovali 30. maja. Potem pa bo potekalo glasovanje od 12. do 15. julija v Štrasburgu. To je pomembna tema za tiste kolege, ki prihajajo iz eh, volivnih okrožij, kjer je ribištvo pomembno ne samo zaradi ribištva samega, ampak tudi zaradi kulture in tradicije. In tam je potrebno ribištvo ukviriti v, v dober okvir. To pa je del svežnja o ribištvo. In uh, naša odgovornost je, da to uspe. Kajti to je potem praktična politika. Dobro, sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in to je točka 7. Sprememba uredbe. Uh, 1185 skozi 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil. Poročevalec je kolega Andreja Zanoni. Kolega Zanoni, beseda je vaša. Za to točko pa imamo 30 minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorili smo že o številnih težavah ribištva v Evropi, sedaj pa se soočamo s problemom, ki zadeva morske pse. V Evropski uniji imamo uredbo, ki prepoveduje odstranjevanje plavuti morskim psom na krovu ladi. In sicer preden se trupla pomečajo v morje. Uredba pa predvideva izjeme in sicer predvideva posebna dovoljenja za osrnevanje plavuti na ladjah. To posebno dovoljenje bi moralo ostati izjema, ampak pravzaprav je ta izjema ostala pravilo in zlasti se to nanaša na dve države članici, na Španijo in na Portugalsko. Tudi Cipar je dobil posebno dovoljenje. Te izjeme sistema povzročajo, da je nadzor zelo težko opravljati, kajti dovoljenje upravičuje to, da a, plavut predstavlja zgolj pet odstotkov teže trupa. To pa je zelo težko nadzirati in zelo težko je to znanstveno dokazati. Zelo je to namreč odvisno od tega, kako se ta plavut odpravi, potem je tukaj še odstranje, potem je tu še vprašanje, ali se odstrani drobovja ali ne. Glava in plavuti imajo različno težo in vse skupaj je zelo uh, različno. Znanstveniki, ki so se s tem ukvarjali, se strinjajo, da bi bilo smiselno in nujno, da bi uvedli obvezni istovor plavuti in sicer se mora plavut naravno držati trupa. To pravijo znanstveniki in to se odraža tudi o mnenju organizacije FAO in Evropska komisija je zato leta 2009 predložila poročilo o akcijskem načrtu za ohranjanje in upravljanje morskih psov. Na podlagi tega pa je potem postav, na, eh, prišlo tudi do predloga za spre, spremembo uredbe številka 1185-2003. Gre, to se torej nanaša na izjemo. Ribiči imajo možnost, da delno odstranijo plavut, tako da se odstrani od trupa, da je istovor lažji. Torej, to je bila ta izjema. Pri morskih psah in skatih je tako, da so to zelo uh, ranljive vrste v primeru neregulirnega intenzivnega ribolova kajti zelo pozno te živali dosežejo spolno zrelost. In sicer eh, so samčki takrat stari od 7 do 9 let, samičke pa med 12, 19 in 21 let. Te vrste pravzaprav nikoli ne dosežejo spolne zrelosti, če jih eh, ujamemo prej. Poleg tega se zarodki razvijajo od 15 do 18 mesecev. Zlasti v Španiji je tako, da 50 odstotkov rib, ki se ujamejo, oziroma se 50, Torej v Španiji ulovijo čisto preveč eh, te eh, vrste. In sicer sinji morski pas eh, predstavlja 80 odstotkov evropskega ulova. Nekatere teh vrst, naprimer sinji morski pas, so najbolj ogrožene vrste na svetu. V sredozemlju so skoraj da ti sinji morski psi že izumrli. Želimo, ustaviti istovarjanje plavuti, ki so ločene od trupov živali. In Združene države Amerike, Burma in Japonska eh, že tudi izvajajo to prepoved. Želimo preprečiti to, da bi se mrtvi trupi živali enostavno metali nazaj v morje. Leta 2000 devet je bilo 111.916 ton skatov in morskih psov, ki so bili istovorjeni. Na kitajskem in ponekod drugot je to velik um, vir dohodka, kajti tam se plavut morskega eh, psa uporablja za kitajsko juho in zato eh, te plavuti dosegajo zelo visoke cene. Zato pa je tudi spodbuda za ostranovanje plavuti morskim psom zelo velika. Predlog Evropske komisije je dober. Uložil sem nekaj predlogov sprememb zato, da bi okrepil predlog komisije, kajti želim si, da bi veljala popolna prepoved odstranjevanja eh, plavuti morskih psov na krovu. Mislim, da moramo zagotoviti, da se izvajajo tudi inšpekcije in sicer ne samo na plovilih eh, držav Evropske unije, ampak tudi na plovilih kakršnih koli zastavic. Eh, inšpekcije bi morali izvajati v vseh plovilih, ki pristanejo v pristaniščih Evropske unije in to bi se moralo nanašati tudi na japonske ribolovne ladje. Imamo čisto premalo zanesljivih znanstvenih podatkov, te pa bi nujno potrebovali. Ne samo kar se tiče tonaže, ampak tudi kar se tiče vrst, količin posameznikov in pa območij, ki so se živali lovile. Takšne podatke potrebujemo in si se razdeljene po kategorijah, tako da bi lahko ustvarili bazo podatkov in na ta način trajnostno upravljali staleže morskih psov. Torej, spremljanje in sankcije so pomembne. Potrebujemo tudi sankcije, ki bi jih lahko uporabljali. Tukaj govorimo o tem, kakšne standarde bi morali uporabljati. To, da nismo uh, predvideli san sankcij, to je sedaj prepoščeno državam članicam, da izvajajo spremljanje. Slišali smo, da je prišlo do goljufije v vrednosti 60 milijonov eh, v Združenem kraljestvu. Ampak to je samo vrh ledene gore. Tudi na tem področju bomo imeli to vrstne težave. Zagotoviti moramo spremljanje in pa eh, sankcije za kršitve pravil. Želim govoriti tudi o dejstvu, da bi morale biti plavuti naravno eh, pritrjene na trup, oziroma naravno bi se morali držati trupa. To smo si ogledali v parlamentu že v preteklosti. Leta 2010 je bila sprejeta deklaracija, v kateri se ukvarjamo z eh, dokončno prepovedjo um, uvoza uh, plavuti morskega psa, ki so odstranjene na krovo ladi. Torej, Evropski parlament že ima to vrstno zgodovino na tem področju in na tej preteklosti bi morali tudi temeljiti in morali bi okrepiti to prepoved. Ob koncu mislim, da bi morali povsem prepovedati izvoz plavuti. Poleg tega moramo uvesti resnične nadzore. To je dobro za ribiče in za morske pse kajti to pomeni, da bomo ohranili vir morskih psov. Hvala lepa, gospod Canoni. Dovolite predlog. Sporočevalci v senci bi dobili besedo za 2 minuti 30 sekund, vsi nadaljne govorniki pa bi se omejili na 1 minuto 30, kajti sicer ne bomo uh, mogli končati v skladu za časovnico, kajti za zadnjo točko je predviden tudi predstavnik komisije. Če se strinjate, bi torej tako nadaljevali. Kolegica Oktavija Savo je prva kolegica za 2 minute 30. Hvala lepa. Bila sem soavtorica deklaracije iz leta 2010 o odstranevanju plavuti morskim psom. In zato sem zelo vesela, da smo prejeli ta predlog Evropske komisije. To je predlog, ki želi pokriti vse vrzeli, ki sedaj obstajajo in uh, s tem smo se ukvarjali tudi uh, v deklaraciji. Mislim, da je to bistvenega pomena za uravnoteženje ekosistema, morskega ekosistema in pa za biotsko raznolikost. Morske pse je treba zaščititi in sicer z zakonodajo Evropske unije, ki je zelo močna. Zelo, zelo sem vesela, da smo sedaj prejeli to poročilo, ki še okrepi predlog Evropske komisije. Priporočam tudi to, da bi glasovali proti tistim predlogom sprememb, ki želijo razvodeniti predlog. Mislim, da moramo pravila okrepiti. In samo na ta način nam bo uspelo podati prispevek k ohranjanju morskega okolja. Preko kon, kon, preko ohranjanja bomo zagotovili tudi trajnostni ribolov. Podpiram torej predlog in naj znova povdarim, da sem bila soavtorica deklaracije, ki je že opozorila na ta obstoječi problem. V sistemu so obstajale vrzeli in to so izkoriščali na negativen način. Lahko izrazim samo svoje zadovoljstvo nad tem, da sedaj imamo to poročilo, in upam, da bomo imeli ob koncu glasovanja še močnejši predlog. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih kolegica Belje. 2 minute 30. Hvala lepa, gospod predsedojoči. 2 minute 30. Najprej bi rada povedala to, da je poročilo poročevalca zelo izčrpno in zahvaljujem se za poročevalca za to poročilo. Tistim, ki te prakse ne poznate, bi rada povedala, da je ta metoda zelo nasilna. To je metoda, ki je usmerjena proti morskim psom. od njih morda ne dobimo toliko pozitivnega feedbacka kot od drugih eh, vrst rib. To niso najbolj prijazne živali. Ampak vendarle je to praksa, ki se izvaja na evropskih ribolovnih plovilih. To je tako kot. Uh, Um, uh, lovljenje divjih živali v slonokoščeni obali. Mislim, da bi morali to preprečiti, pa vendarle še vedno obstajajo izjeme. 15 odstotkov uvoza iz Azije um, uh, se nanaša na evropska uh, ribolovna plovila lovijo se morski psi in tako kot drugi, ki so govorili pred menoj, mislim, da bi morali to prakso takoj odpraviti. Imamo pisno deklaracijo Evropskega parlamenta iz leta 2010 in mi zeleni seveda posem podpiramo stališče, ki je predstavljeno v poročilu. Pozivamo odbor za ribištvo in pa pozivamo Evropsko komisijo naj prepove to prakso in naj poskrbi za to, da bomo z nadzorom poskrbeli tudi za to, da se prepoved tudi spoštuje. Ta praksa odstranjevanja plavuti morskih eh, psov na krovoladi se mora končati. To je grozljivo, kar se dogaja, to je grozljivo za ribe in Eh, zgroženi smo nad tem, kaj, kaj se dogaja v Kamerunu ehm, ja, v zvezi z sloni in zgroženi smo tudi nad tem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kenenan. Hvala lepa, Matijas. Eh, znova moramo pravičiti Julie Gerling in spregovoril bom o njenem imenu. Hvala lepa poročevalcu za te predloge zelo zanimivo je bilo brati poročilo. Poročevalec močno podpira predlog Evropske komisije, da bi morali okrepiti zakonodajo na tem področju in sicer, da bi odpravili izjeme za predobitev posebnih dovoljen za odstranjevanje plavuti morskim psom. Kot so povedali že številne pred menoj, je to nesmiselna in grozljiva praksa in to spodkopuje trajnost eh, morskega eh, okolja in pa tudi ribištva. In vesela sem, da je moja država že prepovedala to prakso. Ratifikacija eh, teh dovoljen še ne bo preprečila, da se bodo istovarjali morski psi v država članica. In če bo um, plavut še vedno uh, naravno pritrjena na trup, bo pomenilo, da bo nadzor lažji in to bo položaj izboljšala. Omejitve v tretjih državah, naprimer v ZDA, v Avstraliji in ob koncu tega leta v Tajvanu, so pokazale, da eh, prepoved ne bo pomenila, da bo eh, flota Evropske unije v konkurenčni eh, neprednosti oziroma da bo položaj slabši. Potem gre tukaj za razmerje petih odstotkov v razmerju med težo plavuti in trupa. To je seveda zelo težko izmeriti in zelo je težko to tudi spremljati in prepoved oziroma ta predpis izvajati. To bi bila lahko samo še ena vrzel o zakonu. Moja politična skupina priznava, da se bo sedaj istovarjanje trupa in plavuti a, skupaj, oziroma da bo to pomenilo izbol, izboljšanje. To pa je povezano tudi z vprašanji za shranjevanje, naprimer, in istovarjanje. Številne vrste se zamrzujajo že na morju, naprimer tun in losos in ocena vpliva Evropske komisije pravi, da bi morala torej plavut in trup ostati skupaj. Hvala lepa. Sedaj pa imam še dva govornika in oba dobita besedo za uh, minuto 30. Najprej uh, gospod Davis. Hvala lepa. Podpiram, vedno sem podpiral ta ukrep prepovedi in vesel sem, da se je komisija približala stališču, ki smo ga zastopali že takrat. Podpiram to, kar je povedal gospod Zanoni. Ta hip lahko oziroma je treba istovarjati plavut in uh, trup, ampak lahko se istovarjata v različnih um, pristaniščih. Predlog je. Yeah. da Oziroma dejstvo je, da je sinimorski eh, pas ogrožen zaradi te prakse. Ampak tisti, ki nas pradujajo temu, pravijo, da eh, ni dokazal. Ampak pravzaprav je vse skupaj zelo težko dokazovati. In pravijo tudi, da eh, te vrste niso ogrožene. Ampak jaz sem seveda poln dvomov v zvezi s to trditvijo težko je ločiti plavut od um, trupa, takrat, ko je to globoko zmrznjeno. In prosimo to, da na mesto, da se plavut loči, da bi zarezali in pripognili, preden se trup zmrzne. In to je to, kar predlagamo in upam, da lahko to podprete. Hvala lepa, Kris Davis. Sedaj pa še Karl Schluter za minuto 30. Hvala lepa eh, poročevalcu za ta predlog. Hvala lepa tudi, da je razširil opredelitev tega, kaj je ribolovno plovilo Evropske unije. Podpiram tudi to, kar je povedal Kris. Pravzaprav je to zelo preprosta zadeva. Tudi sam imam težave z celotno eh, prakso, da ubijamo počasi rastočo žival, ki se zelo počasi razmnožuje in da imamo samo zelo nizek odstotek eh, v razmerju med težo in plavodjo. Sem proti tej praksi. Teda sedaj prosim komisijo, da če izvajamo to, kar je tukaj predlagano, torej, da odrežemo plavut, ampak da je še vedno naravno eh, pritrjena na trop ali je kateri koli eh, pravnik v komisiji našel kakršno koli pravno vrzel v zvezi s to obeseditvijo. Če jo je, potem moramo to rešiti zdaj. Hvala lepa, Karl Šluter. To je bilo čisto konkretno vprašanje za komisijo in komisija dobi besedo za tri minute. Kristos Teofilo bo spregovoril iz um, ehm, DGMR. Hvala lepa imam samo tri minute in zato bom poskušal biti kar se da hiter. Mnogo imam zapovedati, to da vesel sem, da so poslance pred menoj pokrili že velik del tega, kar sem želel povedati sam. Najprej bi rad razlikoval med predelavo in pa odstranitvijo plavuti morskim psom, tako da bomo razlikovali med tem, kakšne stane sedaj in kaj želimo. Fining pomeni odstranjevanje plavuti, in pa odstranjevanje oziroma metanje trupa v morje. Pa eh, obdržite trup, potem je to predelava. Sedanja uredba omogoča izjeme. Torej, po, izdajajo se posebna dovoljenja in tako se lahko odstranjuje plavut e, morskim psom, ampak pod pogojem, da ohranijo trup. Tu pa so še drugi pogoji, ki jih ne bom naštival. Torej, finning oziroma odstranjevanje plavuti morskega psa in pametanje v morje trupa je že prepovedano. Obstaja pa samo ta vrzel, da je to dovoljeno v določenih izjemah. in takrat sta eh, plavut in trup ločena. E, oziroma, in to, to je tudi zelo težko eh, nadzirati. Mi pa bi radi dobili možnost, da bi nadzirali kakršnokoli odstranjevanje plavuti morskim psom na krovoladi. Sedaj pa bom odgovoril najprej na zadnje vprašanje. Namreč, ali je katerikoli odvetnik v komisiji našel vrzel v sedanjem uh, predlogu. Sam sem uh, biolog, nisem, odvetni, nisem pravnik in nisem našel nobenih vrzeli, čeprav sem se z odvetniki oziroma s pravniki posvetoval. In tudi oni jih niso odkrili in nihče me ni upozoril na kakršnokoli vrzel v besedilu. Mislim, da če je plavut na morskem psu, takrat, ko se isto vori in če e, inšpektor vidi, da so vse plavuti na morskem psu, potem mislim, da je zadeva čisto konkretna in. Uh, potem tukaj ne vidim nobene vrzeli, nobene možnosti, da bi kršili to oziroma obšli to pravilo. Sedaj pa bi se na hitro dotaknil še drugih komentarjev. To, kar predlagamo sedaj, ne vsebuje nobenih izjem. Torej, sedajni predlog Evropske komisije ne predvideva izjem. Vse morske pse je treba istovoriti za vsemi plavutmi. lahko se eh, zareže v morskega psa. To je dovoljeno, kajti upozorili, upozorili so nas na shranjevanje, varnost in tako naprej. In ta tehnična rešitev in druge rešitve, eh, ki smo jih predvideli, bodo eh, pokrili vse težave, na katere je upozoril sektor. In pa to bo pokrilo tudi vse, na kar sta upozorili Španija in Portugalska v svetu. Vidim, da mi zmanjkuje časa, tako da bom sedaj tukaj zaključil. Hvala. Moram se opravičiti, eh, kajti pred nami je še ena točka na dnevnem redu in ta točka je prav tako pomembna kot druge. Hvala lepa, da ste nam podali tudi opredelitev in da ste odgovorili na vprašanja, ne glede na to, da niste imeli veliko časa. Želi morda še enkrat besedo poročevalec, gospod Zanoni. Pare, Da, a, mislim, da smo pojasnili vsa vprašanja. Velikih dvomov sedaj ni več. Lahko upam samo, da bo e, do predloge sprememb uloženi e, in da bo poročilo sprejeto. Rok za predloge sprememb je 7. marec ob 12. v odboru za okolje. Bomo glasovali 25. in 26. aprila in glasovanje v odboru za ribištvo bo v odgovornem um, odboru bo potekalo 30. maja. Na julijskem plenarnem zasedanju pa bomo potem to, to besedilo sprejeli. Hvala lepa za kratke in jedrnate pripombe. To je zelo pomembna tema in na podlagi pisne eh, izjave oziroma deklaracije smo nadaljevali sa to temo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je točka 8. Um pri tem gre za napredek pri doseganju kjotskih ciljev. In koordinatori so oktobra odločili, da bomo povabili predstavnika komisije za to, da iz prve roke slišimo, kakšni meri so bili upoštevani doseženi kiotski cilji in kaj je treba še storiti. Za komisijo govori Natali Kristi in kar predajam je besedo. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Hvala vašemu odboru, da ste nas povabili, da lahko predstavimo glavne rezultate poročila o napredku pri doseganju kjotskih ciljev. Kot veste, Evropska unija in države članice so skupaj odgovorne za zmanjšanje um, toplogrednih plinov in ko smo leta 1998 podpisali kjotski protokol, je Evropska unija izjavila, da bo in skupaj z svojimi članicami izpolnila zahteve tega uh, protokola. Na podlagi zahtevov so potrebne tudi stano spremljanje in pa nadzor izpustov teplogrodnih plinov v EU in treba je analizirati redno tudi ukrepe za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in zato komisija tu predlaga uh, in ponuja učinkovito sodelovanje, zato da bo lahko Evropska unija izpolnila svoje zahteve poročanja v skladu s Kjotskim protokolom. Od samega začetka izvajanja Kjotskega protokola je komisija objavljala letne, letna poročila o napredku v zvezi z doseganjem Kjotskih ciljev. Tu gre za dokument 11.6.2.4 skupaj z delovnim dokumentom eh, komisije, kjer najdete natančne podatke o trenutnem stanju. Naj vam nakratko povem, kakšne so eh, zavezanosti eh, Evropske komisije. Torej, toplogredne prime bi morali do leta 2012 zmanjšati za 8 odstotkov v primerjavi z izhodiščnim letom in države članice, ki so se pridružile po letu 2004, imajo različne cilje od 6 do 8 odstotkov zmanjšanja toplogrednih plinov. Cipr in Malta pa nimata zavez. Potem drug, naslednji sklop zavez so zaveze, ki jih je Evropska unija opredelila na domači ravni, torej da se zmanjšajo izpusti za 20 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Izpusti toplogrednih plinov kažejo naslednje številke za EU 2027. 15,5 zmanjšanja v primerjavi za 1990 in 2010 in pa za EU 15 zmanjšanje za 10,7 od izhodiščnega leta Kyoto in 2010. Če analiziramo po sektorjih delež izpustov toplogrednih plinov, tudi poročilo kaže, da oskrba z energijo predstavlja 41,6, poraba energije 28 in malo več kot 28, prevoz 19, še nekaj, industrijski procesi 7,3, kmetijstvo 9,9, odpadki 3 odstotke in druge nič celih 2 eh, odstotka. Poročilo kaže tudi jasno in tu bi vas opomnila na graf, ki pove svoje, da bo stanje, kakršno je, brez ukrepov um, povečalo izpuste toplogredne plene in rezultati kažejo, da pa smo že dosegli tudi znižanje teh toplogrednih plinov in v letnem poročilu je zapisano tudi, da smo zabeležili porast emisij v letu 2010, ampak z obstoječimi ukrepi bi se lahko vrnili na zmanjšanje in na, na trend zmanjšanja, za dodatnimi ukrepi pa bi bil ta trend znižanja še močnejši. 7. oktober lani je komisija sprejela svoje letno poročilo in glavna sporočila iz tega poročila so, da je Evropska unija na pravi poti za doseganje ciljev Kjotskega protokola za zmanjšanje izpustov toplogrednih ciljev kljub 2,4 odstotni porasti v letu 2010. Ta porast v letu 2010 oziroma te porasto je sledilo 7 odstotni padec v, let, v letu 2009. Ekonomske dejavnosti so bili glavni um, proizvajalec toplogrednih plinov, ampak sedaj ločimo tudi to od rasti BDP-ja. 15,5 odstotkov med 1990 in 2010 je znašala zmanjšanje, gospodarstvo pa je rastlo za malce manj. Zmanjšanje toplogrednih plinov za 8 odstotkov v primerjavi z 1990 kar je določeno za EU 2015, bomo celo presegli. Politike in ukrepi, ki so že izvajajo, bodo zmanjšale izpuste za 10,5 odstotkov v primerjavi z ravnijo izhodiščnega leta. Tudi nakup kiotskih dopropisov bo prispeval k zmanjšanju. 10 od 12 držav članic, ki so se pridružile Uniji po letu 2004 in imajo individualne zahteve oziroma uh, cilje, tudi so na tem, da bodo izpolnile svoje cilje. Torej, poročilo izraža zaupanje v to, da bo lahko Evropska unija dosegla cilj minus 8 odstotkov, kljub porasti la, v lanskem letu. saj so e, številke še vedno za 10,7 odstotnih točki nižje kot v izhodiščem lezo, letu. Torej v tem petletnem obdobju, ki traje od 2006 do 2012, bomo lahko dosegli 10,5 zmanjšanja in splošno zmanjšanje bi lahko bilo 13,4 odstotkov, če bodo vse vsi ukrepi, kot so uporaba mehanizmov po Kjotu in ukrepov po Kjotu srni vlad in podobne tudi eh, sprejeti in izvedeni. Kar se tiče porazdelitve bremen, lahko ocenimo, da se države članice tu izpolnjujejo zahteve le tri države, namreč Avstrija, Italija in Luksemburg bodo lahko um, postavljene pred težave pri doseganju teh ciljev. v skladu z trenutno projekcijo toplogrednih plinov Finska, Nemčija, Francija, Švedska, Združeno kraljestvo eh, bodo dosegle svoje cilje in če upaštevamo načrtovano uporabo fleksibilnih kiotskih mehanizmov, bodo le tri države članice, Avstrija, Italija in Luksemburg, morda soočene z težavami pri doseganju ciljev. Vendar pa s tem ne bodo ogrožale splošne um, zaveze držav članic. Treba je tudi povedati, da kot sem povedala že prej, da v večini od 12 držav članic, ki so se v njej pridružili od leta 2004, se bodo emisije med letoma 2009 in 2012 predvidoma nekoliko povečale. Vendar bo devet od teh držav članic, ki imajo določene kiotske cilje, te cilje predvidoma doseglo ali preseglo le z obstoječimi politikami in okrepi. Za Slovenijo se ocenjuje, da bo cilj dosegla, če bodo z vsemi obstoječimi načrtovanimi ukrepi, tako kot zagotovljeni pričakovani rezultati. Kot rečeno, pa Cipar in Malta nimata zahtev. Že na začetku te predstavitve sem povedala, da se je eh, Evropska unija tudi zauzela za 20 odstotkov do 2020 in bo s tem presegla zahteve Kjotskega protokola. Ta zaveza naj bi zmanjšala eh, izpuste za 20 odstotkov v primerjavu za 1990 do leta 2020. To je zapisano v strategiji 2020, ki je bila sprijeta junija 2010 in cilj za zmanjšanje emisije je eden od glavnih ciljev. v primerjavi s 1990. Gre tu za ekvivalent minus 40 odstotkov v primerjavi s 2005 in to krije minus 20 odstotkov v sektorju um, trgovanja z izpusti in tudi še nekaj v sektorju, kjer ni trgovanja z izpusti. Torej, ta cilj se giblje med minus 20 in plus 20 odstotki. kar se tiče domačih zavez, poročilo kaže indikativno oceno vrzeli v ciljih. Vključno s tem, da 11 držav članic predvidoma bo doseglo svoje cilje, nadaljih 7 članic pa bo doseglo cilje, ko bodo izpolnili izpolnjeni drugi, eh, dodatni ukrepi. Ostalih devet članic pa mora oblikovati dodatne um, politike, da bo doseglo svoje cilje. Torej, če pogledamo cilje za 2020, so potrebni dodaljni napori, predvsem kar se tiče prevoza gradbeništva oziroma transporta gradbeništva in pa odpadkov. In treba bo izpolniti na načrtovane ukrepe, ki so predvidene za doseganje ciljev. In to bodo potrebni tudi bistveno globjo, večja zmanjšanja emisij. Sporočilo tega poročila je, da 2,4 odstotka povišanja izpustov lahko pričakujemo zaradi gospodarske rasti v številnih državah. Predvsem pa tudi zaradi tega, ker so zime hladnejše, kot so bile. Hkrati pa poročilo kaže, da bo na pozitivni strani izpust toplogrednih spojenov zmanjšan zaradi prehoda iz oglja na plin oziroma iz premoga na plin, kar bo tudi pozitivno vplivalo na emisije. Poročilo tudi kaže, da lahko še vedno vidimo ločevanje izpustov toplogrednih plenov od BDP-ja v tem obdobju. Med letoma 8 in 9 je, so izpusti padli za 7 odstotkov in tu tudi BDP ni bil tako pomemben faktor. Moramo nadaljevati z našimi prizadevanji, da bo Evropa ostala nizkooglična družba in to je edina pot naprej. Tu moramo izboljšati tehnološko inovativnost, povečati število delovnih mest in še naprej zmanjševati izpuste toplogrednih plinov, zato da bomo res lahko upoštevali in dosegli cilje do leta 2020, pa tudi dolgoročne cilje. Hvala. Hvala lepa za izčrpna razlage o cilj, doseganju cilja eh, Kjotskega protokola za Evropsko unijo in posebej tudi za EU15. Na seznamu ima Martina Kelenena in pa kolega Iva Kušeja. Thank you, Chairman. Um, a couple of uh, observations. Hvala, nekaj pripomp na poročilo. Sicer podpiramo poročilo, ampak mislim, da bi moral biti v srčiki naših prizadevanj realizem. Lahko se namreč zgubimo v papirnih uh, ciljih, namesto da bi se soočili z pravimi ukrepi, ki so potrebni. Torej, poročilo kaže, da nekatere države članice že imajo težave pri eh, svojemu napredku do uresničevanja ciljev. Zagotovo je tudi gospodarska kriza ošibila eh, politično pripravljeno za uresničevanje teh ciljev. Sredi te krize si ne moremo eh, Eh, privoščiti sprejem, sprejeti dodatnih enostranskih zavez. Primerne prizadevanja morajo pokazati tudi drugi narodi in druge države izven Evropske unije in tudi gospodarstva v porasti. Seveda bomo za toplotne oziroma toplotno gredne pline in izpuste zmanjšali z bolj učinkovito rastjo in pa z bolj učinkovito energetsko učinkovitostjo. Nacionalne oblasti morajo imeti možnost, da tudi prilagodijo svoje cilje lokalnim eh, oziroma ukrepe lokalnim potrebam, hkrati pa zagotovijo doseganje ciljev. Imam pa vprašanje, ali je obstaja kakšna ocena, o tem, ali pravzaprav je prišlo do nekih eh, zmanjšanj emisij, za katere je Evropska unija odgovorna, ki jih, eh, torej za um, izpustov, ki jih sami proizvedemo. Torej, koliko zmanjšanja in politik se je tudi že preneslo na druge dele sveta, kar se tiče tudi industrije in pa surovin in tako naprej. Hvala lepa, sedaj pa Ivku še. Oui, merci, Monsieur le Président. Hvala lepa. Res je. Če se navežem na to, kar je pravkar povedal kolega, bi postavil tri vprašanja. Prvič, pri ocenah v poročilu komisije. Bi lahko tudi izpostavili um, težavo selitve podjetij. Torej, kaj, kašno je to tudi, eh, tudi problem deindustrializacije Evrope? To lahko bistveno vpliva in to uničujoče vpliva na zaposlovanje. Torej, deindustrializacija in pa selitev podjetij to se dogaja leta 1990, kako lahko vidimo vplive. Potem pa še dodatna pripomba. Ali ne bi evropske izpuste videli kot neko, neke sive izpuste, ki se skrivajo v um, iz, izdelkih, ki jih lahko kupimo v tretjih državah. Torej, vedno govorimo o gradbeništvu, industriji, prometu in tako naprej. Ampak seveda imamo pa tudi evropsko potrošnjo in potrošnika, kjer se veliko izdelkov tudi uvozi in se s tem tudi proizvajajo številni izpusti, tudi če niso bili proizvedeni v Evropi. Uh, trgovanje z izpusti, dobro, to je instrument, kjotski instrument, ampak ali, ali ne prihaja tukaj do korupcije, kar pred kratkim smo zvedeli za določene afere pri trgovanju z izpusti. Morda lahko komisija tukaj pove par zadev. In zdi se, da znanost, prijatelji Seka pravijo, no, če se spomnimo prvega eh, poročila izpred 20 leti, potem smo imeli še enega pred petimi leti in za 2014 se pripravlja novi, novo poročilo. In tu seveda vpliv izpustov toplogrednih plinov niso, eh, ne potekajo linearno, torej lahko pride do pozitivnih eh, aktivnosti ki so v bistvu dejavniki, ki povzročajo druge um, težave in potem imamo tudi določene ukrepe, ki kratkoročno povečajo izpuste toplogrednih plinov. Torej obstajajo znanstveni dokazi, ki kažejo, da če predpostavljamo linearno razmišljanje, se temeljito motimo, kar se tiče eh, nahajanja določenih snovi v tleh in podobno. Hvala lepa. Še enkrat bi se navezal na te dve vprašanje, ki smo jih slišali. V zvezi z podnebnim svežnjem smo pogosto hajali o uh, carbon leakage in če opredelimo, da mora Evropa tukaj na 20 odstotkov, je volja zelo velika, potem pa, ko je treba priti do konkretnih ukrepov, pa nekako volja pri kolegicah in kolegih kar upade, ker eh, se bojijo, da bo prišlo do celjevanja podjetij. Ali imate pri vaših analizah kakšen material, obremenilen material, ki kaže, kaj je bilo sproženo zaradi gospodarske krize, dožniške krize in pa kakšen je trend, da globalna podjetja v Evropi več ne uh, investirajo, ampak raje kje drugi, ali obstaja kakšen obremenilen mat material, torej kakšne obremenilne številke uh, in če ja, ali lahko na to odgovorite, kajti to je ključno vprašanje pri vsej klimatski zakonodaji, ki jo bomo v prihodnosti imeli, kaj to pomeni za delovna mesta, razvoj in gospodarsko rast pri. Eh, torej, svetovnemu podnebju je pravzaprav vseeno, ali se emisije uh, ali se izpusti eh, izločajo v Evropski uniji ali na drugih delih sveta. Tu bi prosil za konkretno, eh, od, konkretno odgovor, če imate kakšne podatke v zvezi s tem. Zato predajem besedo komisiji. Uh, that... Hvala. Mislim, da na nekatera vprašanja lahko odgovorim, če sem. torej, kar se tiče poročanja v zvezi z dinamiko, ki jo vidimo v industrijskem sektorju, tako kar se tiče gospodarskih težav, tu bolj, ko bomo zmanjšali uh, cilje, bolj lahko izgubljamo konkurenčnost v um, podjetništvu. In torej, morda bi za zmanjšanje, eh, za to, da bi pomagala zmanjšati izpuste v narkovajih, bi odjetja zato silijo eh, svoje lokacije. In uh, lahko bi bili uh, tudi rezultati izpustov toplogrednih premo, plinov um, popačeni zaradi teh dejstev, torej selitve podjetij in tako naprej. Torej, te podatke analiziramo in jih dajemo v politično in statistično perspektivo. Statistična perspektiva je odražena v številkah, ki sem vam jih predstavila, politična perspektiva pa v pristopu, ki ga je komisija sprejela lani marca, ko je sprejela eh, svojo smernico za 2015. Tam je jasno povedala, da bomo se bodi se lotili global, oziroma nekaj, ali se lotimo globalnega zmanjšanja ali pa individualnega, bomo dosegli zmanjšanje do 2015 in razdrobljen pristop, pa bo zmanjšal, pa je evropska pristojnost in bo zmanjšal za 14 odstotkov izpuste. Torej, naše poročilo kaže, kaj se bo pokazalo, kaj se dogaja v Evropski uniji in morda ne upošteva v celoti dinamiko. industrije in podločitev podjetij, da da izselijo svojo dejavnost, vendar bi bilo treba tudi to oceniti. Torej, ali je res potreba potem, da se zmanjšajo izpusti, to razlog, da se podjetja selijo. Vsekakor pa je treba jasno povedati, da ni ene možnosti doseči globalnih ciljev, torej zmanjšanje izpustov. oziroma zmanjšanje temperature do 2050. Torej, zato je potreben globalen pristop, to lahko rečem na tej točki. Potem, kar se tiče vprašanja. Proizvodnje, to je nekako v tem kontekstu naša, naš pristop temelji tudi na proizvodnji in to. In sedaj razmišljamo o tem, da bi se tudi pristopili z vidika porabe in potrošnje, vendar je to bistveno težje. In kot komisija nismo edini, ki se sooča z težavami, spopadanjem s tem vprašanjem. Kajti pristop strani iz vidika potrošnje bi potegnil za seboj kar nekaj težav. Uh, vem, da je kar nekaj delovnih skupin, ki se ukvarjajo s tem in razmišljajo o tem in so že predstavile določene zamisli v zvezi z pristopom z vidika potrošnje in so predstavili študije. Je pa to zelo zapleteno in komisija o tem razmišlja, vendar še ne more, ne more predstaviti rezultatov, ampak če odgovorim na vaše vprašanje, da tudi o tem smo razmišljali. Omenili ste tudi poročilo za leto 2014, kar ne rečem, da komisija tu sledi pri določenem prestopu in tu gre za znanstveno temeljen pristop. To je nekaj, kar poteka tako na mednarodni ravni kot na ravni EU. Torej se upoštevajo tudi pripombe znanstvenega sveta, vendar pa moramo, to, to ne pomeni, da razmišljamo, da uh, razvoj izpustov ne more biti linearen. Tu imamo pragmatičen pristop in skušamo razumevati, zakaj ponekod ni linearen. Če nam grafi pokažejo linearne trende, potem pač zato, da dobimo nekako sporočilo, da je obravnavanje zadev kot vedno nekaj, kar vodi do pač linearnih eh, rezultatov. Potem ste omenjali sisteme trgovanja z izpusti in pa fleksibilnost in korupcijo ste omenili, kar lahko rečem je to, da komisija in to veste, je v vseh okoliščinah izvedla vse potrebne okrepe, da je zagotovila preglednost, hkrati pa je izvedla tudi potrebne preventivne ukrepe, torej tako, da karkoli se bo zgodilo, da se nadzira in da se takoj ustrezno ukrepa. Sistema torej ne bi povezala s temi posameznimi problemi vendar na to, da si komisija prizadeva, da zagotavlja učinkovitost, preglednost in pa lojalnost, ko gre za izvajanje sistema trgovanja z izpusti v praksi. Hvala. Hvala lepa, gospa Kristi, za izčrpne odgovore in za izčrpno predstavitev. Mislim, da je bilo pomembno, da smo se o tem pogovarjali. To bomo spremljali še naprej, tako kot tudi vprašanja kolegic in kolegov iz dveh drugih skupin. In mislim, da tudi tu potrebujemo natančnejšo analizo, kajti soglasje z bodočo zakonodajo je zelo povezano s tem, ali nam bo uspelo odstraniti strahove, kajti strah je vedno slabo izhodišče in zato je dobro, da sodelujemo pri tej temi, zato da bomo evropsko klimat, podnebno politiko lahko še naprej. Um, spodbujali, da bomo lahko rast ločili od emisije in smo na dobri poti, vendar potrebujemo več analiz. S tem prekinjam zasedanje odbora za okolje in vas prosim, da ste tu točno v 15. uri, kjer bomo potem začeli z glasovanji. Prinesite svoje glasovalne kartice in želim vam dober odmor za kosilo.